Wir versuchen mal einen Text, Test, nicht Text. Testiramo, govoril bom nemško, ali me razumete v vseh jezikih? Versteht mich? Können auch die Damen und Ali me lahko tudi španci razumejo? Ali imate prevod v španščino, angliščino? Da. Deluje tolmačenje? Dobro, potem eh, še enkrat vse skupaj prisrčno pozdravljam vse skupaj, predvsem špansko ministrico za znanost in inovacijo. Eh, sedaj več ne bomo izgubljali časa, torej besedo dajemo ministrici. Vi ste ministrica za znanost in inovacija. Eh, sicer smo imeli nekoliko tehnoloških sprememb, ampak vseeno upamo, da nas čaka zanimivo dopovdne. Hvala, gospod Rojl. Spoštovani poslanci odbora ITRE, v čast in v veselje mi je, da sem lahko tukaj v vašem odboru zato, da predstavim cilje in pa prednostne naloge na področju znanosti in inovacij eh, ministrstvo, ki ga vodim in predstavila bom eh, prednostne naloge španskega predsedstva za prvo polletje leta 2010. Eh, stopili smo v novo etapo, v veljavo je stopila Lizbonska pogodba in istočasno upamo, da bo kmalo zaprisegla tudi nova komisija. Gre v bistvu za nek sklenjen krok, ki se je začel na Evropskem svetu leta 2000, ko smo tudi sprožili Lizbonsko strategijo, s katero smo želeli Evropo do leta 2010 spremeniti v najbolj dinamično in konkurenčno gospodarstvo na svetu, ki bi temeljilo na družbi znanja. Deset let kasneje se Evropa še vedno sooča z številnimi izzivi, ampak vseeno nam je ta strategija omogočila, da smo se dogovorili o politični viziji, da smo določili smer in da Eh, smo postavili temelje za nadaljni napredek. Sedaj smo stopili za, v obdobje nove strategije za, eh, do leta 2020 in v tem kontekstu mora komisija ustvariti nov akcijski načrt, ki bo morda bolj realističen kot prejšnji. Še vedno je naš cilj enak kakršen je bil pri vzpostavitvi Lizbonske strategije. Želimo takšno družbo in gospodarstvo, ki bi temeljilo na, znan, na znanju. Gospod Barozo je poudaril, da mora Evropa staviti na spremembo naše družbe v družbo temelječo na znanju. To bo glavna prednostna naloga. Nova komisija še ni zaprisegla, ampak vemo, kdo bo imel kdo bo pristojen za dosjeje v povezavi z znanostjo in pa raziskavami eh, v novi komisiji. To so jasna sporočila, da je potrebna integracija govorimo o temah, ki so strateškega pomena za Evropo. Brez eh, znanosti, brez inovacij in brez interakcija med tema dvema Evropa ne bo mogla obdržati vodilne vloge, ki jo ima trenutno in ne bo mogla izboljšati svoje vloge na mednarodni, v mednarodni areni. V tem smislu smo tudi uh, naročili študijo Svet v 2025, to je komisija predstavila meseca septembra in eh, to, do, ta študija je pokazala, da bo 61 odstotkov svetovnega prebivalstva lociranega v Aziji, Evropska unija pa bo predstavljala samo 6,5 prebivalstva, 6,5 odstotka prebivalstva in da bo trikotnik eh, Evropska unija, ZDA in pa Japonska nekako izgubile svojo vodilno ulogo in da se bo Kitajska zavihtela na tretje, na tretje mesto kot eh, na tretje mesto izmed treh vodilnih gospodarstev po svetu. Torej, um, nekako se bo središče predstavilo zunaj meja Evropske unije. Številne evropske države bodo izgubile svoja mesta uh, na mednarodni lestvici. Prehitela jih bo Azija in Indija in Kitajska bosta predstavljali vodilni gospodarstvi na svetu. Torej, to se bo zgodilo v samo desetih letih, zato mora Evropa zagotoviti svojo vodilno vlogo. To ji bo uspelo samo, če bo delovala na bolj osredotočen način, če se bo osredotočila na znanost in inovacije, morala se bo soočati z svojimi izzivi. Uh, Torej, Unija mora postati dejavna. Tudi v preteklosti smo že lahko premagali številne ovire in eh, vidimo, da smo eh, uvedli štiri pomembne svoboščine v Evropski uniji, prosto gibanje kapitala, oseb, eh, dobrin in tudi storitev in da uvajamo tudi enotno valuto, ki jo že uporablja 300 milijonov ljudi. Moramo tudi ustvariti peto svoboščino, prosto gibanje znanja. Samo pod tem pogojem bodo znanstveniki in ideje lahko prosto krožile po Evropi. Na ta način bo naše gospodarstvo lahko ostalo gospodarstvo rasti. Španija eh, deluje skupaj z Belgijo in pa Mačarsko v tako imenovanem predsed, eh, triju predsedovanja in eh, z pomočjo teh dveh držav bomo zagotovili dovolj zagona za ta proces. Torej, pomembne so predvsem tri ključne besede, integracija, eh, vključevanje in pa eh, inovacije. Inovacija mora biti v srčiki vseh evropskih projektov. Zagotoviti moramo, da bo evropsko območje raziskav delovalo kot integrirano in eh, enotno območje in to pomeni eh, ne samo ustvarjanje novih eh, birokratskih struktur, ampak ustvarjanje mehanizmov, ki bodo zagotovili, da bodo vse države članice se zauzemale za enake prednostne naloge. Izboljšati moramo uh, um, upravljanje raziskav, moramo tudi uh, spodbujati delovne pogoje za raziskovalce, za znanstvenike, prav tako pa zaželimo bolj integrirano enotno območje raziskav tudi s pomočjo ministerskih konferenc bomo poskrbeli, da bomo vse udeležene strani vključili v trikotnik znanja. Prav tako pa se bomo osredotočili na praktični vidik, skušali bomo zagotoviti peto svoboščino, eh, torej prosto gibanje znanstvenikov in znanja. Želimo ustvariti močno omrežje znanstvenih eh, infrastruktur, vse evropskih eh, infrastruktur. Um, nove forume eh, na področju znanosti in želeli bomo tudi spodbujati Evropski svet za raziskave. To mora tudi presegati meje raziskav in eh, stremeti moramo k temu, da bi izboljšali sinergije in pa povezave med različnimi področji, ki jih pokriva eh, bodoči načrt Evropske unije za inovacije. Tukaj moramo poskrbeti za sodelovanje med znanstvenim sektorjem in pa industrijskim sektorjem in pri tem nam bodo pomagale tudi ministerske konference, ki jih eh, načrtujemo. Španija si že prizadeva za tem. Evropska unija eh, sedaj se opira na novo strategijo inovacij, ki želi delovati na pet glavnih področjih. Najprej želimo imeti takšno finančno okolje, ki bo spodbujalo inovacije, želimo ustvariti tako manovalne vodilne trge, potem želimo ponotraniti inovacije, želimo spodbujati inovacije tako na regionalnem kot na lokalnih ravneh in želimo. Um, spodbuditi naš eh, model produktivnosti. Uh, Prav tako želimo okrepiti nov inštitut, Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo EIT in želimo tudi spodbujati nastanek eh, prvih skupnosti znanja in inovacij. Vse to so pomembne, pomemben predpogoj za inovacije. Eh, torej, če bomo, evropski, eh, če bomo ustvarili enoten evropski raziskovalni prostor, je to v bistvu ključ za dosego ciljev do leta 2020. To so cilji, ki morajo poglobiti vizijo prevotne Lizbonske strategije. Moramo poskrbeti za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije in moramo tudi bolje izkoristiti uh, rezultate teh eh, raziskav in pa razvoja. Govorila sem torej o integraciji, ki je zelo zapleteno področje. Eh, in eh, torej pomembno je, da se premaknemo od razmišljanja do dejanj. Pomembno je, da prepoznamo vlogo znanosti, ko gre za največje izzive, ko gre za vsakodnevne skrbi naših državljanov. Moramo se osredotočiti torej na oživitev gospodarstva, na prenovljeno gospodarsko rast. Na neuradnem svetu bomo tudi definirali naše stališče o tej temi. Evropski programi nam morajo dovoljevati, da najdemo odgovore na največje okoljske in gospodarske izzive. Moramo se ukvarjati za podnebnimi spremembami, za novimi eh, surovimi materijali, z staranjem prebivalstva, z eh, boleznimi, z socialnimi problemi in z vprašanjem mednarodne konkurenčnosti na, v mednarodni areni. Potrebujemo praktične spodbude, napredovali bomo, če bomo zagotovili uh, lažjo vključenost vseh akterjev v okvirni program raziskav, zmanjšati moramo administrativna bremena, moramo vključiti tudi majhne in srednje velika podjetja v raziskovalne programe. Uh, Um, prav tako moramo razmisliti o tem, kako bolje vključiti majhna in srednje velika podjetja v razvoj in raziskave. Majhna in srednje velika podjetja so glavni novi vir delovnih mest v Evropi in z, njo, eh, z njihovo pomočjo bomo lahko ustvarili nov uh, model uh, produktivnosti v Evropi, takšnem, uh, torej, takšnega, ki bo temeljil na znanje. Eh, moramo pomagati majhnim in srednjim velikim podjetjem pri prevzemanju inovacij, prav tako pa bo svet za konkurenco in inovacije začel z novimi pobudami. Eh, namreč spodbujali bomo zasebno javna partnerstva, eh, načrt za oživitev gospodarstva, trajnostno prenovo gospodarstva in pa tudi internet oziroma dostop do interneta. Vse to bodo prednostne točke za nove programe. Špansko predsedstvo pripravlja um, dva nova zakonodajna uh, akta, GMS, Global Monitoring for Environment and uh, Security in pa bonus, uh, program bonus. Vse, oba zakonodajna akta bo sta plod so odločanja med parlamentom in pa svetom. Potem ne smemo poskrbeti tudi eh, na vključevanje. Vel, velik del prebivalstva na svetu trpi zaradi pomankanja, zaradi revščine in s pomočjo znanosti in inovacij moramo odpraviti te probleme. Špansko predsedstvo želi zagotoviti, da bo Evropa kot družba znanja po znanost zavezana k odpravljanju pomankanja in revščine, da bomo se bolj zavedali tudi družb zunaj meja Evropske unije. Zato so potrebne pobude za tiste države in ljudi, ki nimajo dostopa do znanja, do rezultatov znanosti. Eh, želimo um, takšno znanost, ki bo upoštevala tudi socialne implikacije svojih dejavnosti. Želimo znanje, oziroma družbo, ki bo želela prenašati znanje tudi v manj, razvita, manj razvite dele sveta. Eh, želimo izboljšati dostop do zdravil, do znanja, do izobraževanja in tako naprej. Na to temo bomo organizirali eh, konferenco na temo revščina oziroma znanost, ki se bori proti revščini. Ta konferenca bo potekala maja. Čutimo, da za pomočjo znanosti lahko premostimo tudi neenakost med eh, spoloma. Večina znanstvenikov in eh, eh, in doktorantov je žensk, kljub temu pa ženske zasedajo samo 18% tistih najbolj odgovornih mest. In tudi tukaj moramo premustiti te razlike. Um, spoštovani poslanci, zavedamo se, da, naš, da bo na naš program vplivala ehm, tudi, vplivalo tudi pomankanje časa, kajti komisija bo šele začela za svojim novim mandatom, ampak vseeno bomo želeli naš program polno izpolnjevati. Upamo, da bomo izboljšali um, situacijo v Evropski uniji na praktičnih področjih. Raziskave morajo temeljiti na odličnosti, želimo zagotoviti enake možnosti za vse raziskovalce in uh, inovatorje, želimo zagotoviti boljše upravljanje uh, in pa uh, razporeditev um, znanstvene infrastrukture, želimo večje naložbe v znanost in uh, inovacije in želimo uh, omogočiti tudi tistim ljudem, ki so izključeni iz celotnega procesa, eh, da bodo torej imeli dostop do rezultatov naše znanosti in raziskav. In ob vsem tem se veselimo tudi sodelovanja s parlamentom. Hvala lepa, ministrici, za te uvodne besede. Sedaj imate priložnost, da postavljate vprašanja. Imam že dolg seznam eh, tisti, ki želijo spregovoriti, zato predlagam, da se omejite na minuto ali dve pri vašem vprašanju tako da bodo vsi dobili možnost za postavljanje vprašanja. Najprej gospod Kastiljo. <clears throat> Eh, Hvala lepa, predsednik. Spoštovana ministrica, v imenu naše politične skupine vas pozdravljam v odboru. Hvala, da ste prišli. Hvala za predstavitev prednostnih nalog španskega predsedstva. Hvala, da ste predstavili cilje na področju znanosti in inovacij. Vsi se zavedamo dejstva, da inovacije in znanost lahko igrajo pomembno vlogo pri prihodnosti eh, družbe Evropske unije. Um, tukaj pa lahko naletimo na številne ovire pri spodbujanju znanosti in inovacij namreč eh, ta ovira je povezana z okvirnim programom. Pravila, ki določajo ta okvir, so namreč eh, preveč zapletena. Preveč zapletena so pravila za pridobivanje sredstev, um, tako za znanstvenika, kakor tudi za podjetja. Zato so te strani vedno znova razočarane obstaja potreba po izboljšanju pravil. Vsi to pričakujejo, potem pa se to nikoli ne zgodi. Nekatere spremembe so bile uvedene v sedmem okvirnem programu, ampak še vedno obstajajo številni problemi. Če raziskovalci želijo uh, se gibati po Evropi, potem števil, uh, naletijo na številne ovire. Vem tudi, da želite zagotoviti več, zagotoviti več pozornosti majhnim in srednjim velikim podjetjem. Ali lahko poveste, kakšne ukrepe načrtuje špansko predsedstvo, da bi premagalo nekatere izmed teh ovir. Hvala, gospa Riera Madruel. Hvala lepa. Ministrica v imenu politične skupine bi vas prav tako želela pozdraviti v odboru ITRE. Želim vam čestitati za vašo predstavitev, ki jasno kaže na, zavena, na zavezano španskega predsedstva znanosti in raziskavam. Imam nekaj vprašanj v povezavi s dvema temama, ki nas, eh, prizadev, ki nas zadevata mislimo, da potrebujemo nove in kreativne ideje, če želimo eh, doseči napredek. V skladu s tem, kar je povedala moja kolegica, mislim, da je potrebna povezava med eh, raziskavami in pa industrijskim sektorjem, proizvodnim sektorjem. Uh, Uh, vem, da dobro poznate uh, uh, znanstveni svet uh, in pa poslovni svet. Bila ste uspešna raziskovalka in pa podjetnica na področju biotehnologije, to je ključni sektor. In prav gotovo se lahko opirate na lasne izkušnje pri prevzemanju pobud za to, da bi okrepili povezavo med univerzami, raziskovalnimi centri in pa podjetji. To je bistvenega pomena, vsi se strinjamo. Uh, Povedali ste, da je to nujno potrebno, če želimo spodbujati raziskave in pa razvoj. Govorili ste o pobudah in idejah španskega predsedstva in postavljam vam naslednje vprašanje. Na osnovi vaših izkušenj, kaj bo naredilo špansko predsedstvo za to, da bi izboljšalo dialog med uh, podjetji in pa univerzami. In ko govorim o podjetjih, tukaj zlasti mislim na majhna in srednje velika podjetja, kajti tukaj um, lahko naletimo ravno na največ ovir. Prav tako pa bi želela vprašati tudi. Um, Postaviti vprašanje v zvezi z evropskim raziskovalnim območjem. Dobro je, da želi špansko predsedstvo dati nove spodbude temu eh, območju. Vendar pa je potrebno rešiti številne probleme, potrebno je zagotoviti prosto gibanje eh, znanosti in pa znanostih, znan, eh, znanstvenih delavcev, odpraviti je potrebno ovire mobilnosti tako, na, tako v geografskem kot v sektoralnem smislu. Kako se bo špansko predsedstvo lotilo tega problema? Tukaj zlasti eh, imam v mislih ovire mobilnosti. Hvala. Gospod Junkaj, naslednji. <clears throat> Buenos días, eh, gracias, señor presidente, gracias, señora ministra, por su presencia. Eh, permit hvala, predsednik, hvala, gospa ministrica. Dovolite, da vas pozdravim v imenu zelenih. Vaš govor je bil uh, odličen, ampak eh, naj vas spomnim na to, da je ravno vaše ministerstvo znižalo sredstva iz proračuna za znanost in raziskave. Rekli ste, da ni dovolj, da razmišljamo samo o obsegu raziskav, ampak tudi o učinkovitosti samih raziskav in znanosti. Zato mojo skupino zanima naslednje. Kakšne kriterije lahko vzpostavimo, zato da bi lahko izmerili učinkovitost eh, raziskav, da lahko izmerimo, na kakšen način se prenaša znanje in zanima me, ali imate kakšen specifičen predlog s tem v zvezi. In eh, potem eh, dovolite, da podam predlog vam in tudi odvoru. Možen inštrument, eh, s katerim bi lahko spodbujali razprečevanje eh, znanja, eh, bi lahko bil naslednji. Glede na to, da se znanstveniki izobražujejo na univerzah, bi univerzitetni profesori morali razmisliti tudi o njihovi sposobnosti za prenos znanja. V številnih evropskih državah to ni noben kriterij eh, torej, za ocenjevanje profesorjev na univerzi. Gospa Nibler. Eh, gospa ministrica, govorili ste o integraciji v raziskovalni skupnosti in rada bi vprašala naslednje. Evropska unija ima številne programe na področju EIT, eh, skupnega raziskovalnega prostora in tako naprej. In edini kriterij, po katerem se podeljujejo sredstva, je kriterij odličnosti. In danes nisem slišala nič o tem. Zanima me, kako vi razumevate to. In potem druga točka gre za Evropski raziskovalni svet, ki je leta 2008 uradno začel z delom, parlament spremlja potek dela, sama sem bila poročevalka v tem dosjeju. In sedaj eh, smo pred umestnim ocenevalnim poročilom, oziroma to poročilo smo dobili junija lansko leto in iz tega lahko razberemo, da je delo raziskovalnega sveta zgodba o uspehu, eh, razpisi dobro potekajo, raziskovalci so spodbujeni tudi v njihovih nacionalnih državah, to je torej dober projekt. In, um, vendar pa poročilo kaže tudi na to, da obstajajo onirga, organizacijske pomankljivosti v Evropskem raziskovalnem svetu. In uh, priporočilo je, da bi razmislili o spremembah v sami strukturi um, tega sveta. Uh, Eh, torej gre za dolgo, dolg seznam priporočil v tem ocenjevalnem poročilu in upam, da se boste tega čim prej lotili, da boste poskrbeli za spremembe. Vpraševanje za vas, eh, katera izmed teh priporočil boste upoštevali, kaj boste v kar najkrajšnem času začeli izvajati, zato da bo ta svet dobro deloval. Hvala lepa, gospod Cukala. Hvala lepa, gospod Cukala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod ministrica, da ste danes jutraj z nami. Mislim, da je zelo pomembno slišati vaše mnenja ob začetku španskega predsedstva. Na podlagi številk, ki ste nam jih predstavili, vem, da upoštevate tisti veliki prehod 2020-2025. Omenjali ste tudi neuspehe naših raziskovalcev pri konkurenci z državami BRIC, Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska. Do leta 2025, seveda. Omenili pa ste tudi pomembne teme in sicer, da ima Evropa zelo raznoliko raziskovalno okolje in da poskušamo predstaviti nekaj skupnih točk za to, da bi zagotovili nov zagon za naše raziskave. Na področju inovacij in raziskav ter politike na tem področju trenutno ne prevladuje samo raznolikost. Stvar je bolj surrealna, če lahko tako rečem. Imamo 29 različnih akcijskih politik in različna politična področja. Gospa Nibler je govorila o kompleksnosti, gospa Pilar de Castillo je govorila o zapletenih pravilih financiranja. To je seveda zelo pomembno, vendar mene skrbi nekaj drugega. Namreč zdi se, da se posvečamo postopkom, ne pa spremljanju presoje končnih rezultatov raziskav špansko oziroma švedsko predsedstvo je objavilo poročilo z naslovom Evropski raj in v tem dokumentu kritizira glavne probleme evropskega raziskovalnega območja in sistema. V tem poročilu je bilo navedeno, da Evropske univerze izdajajo doktorate in sicer veliko več kot ZDA in Kitajci. Namesto kmetijskih subvencij bi se morda morali premakniti na raziskovalne subvencije. Zato je moje vprašanje naslednje. Če želimo združiti to zelo raznoliko okolje na, podla, na področju raziskav, kaj bomo storili? Kaj bo špansko predsedstvo storilo za to, da bi poskrbeli za neke vrste homogenost Ali podpirate ciljno usmerjene subvencije za raziskave in konkurenčnost? Zanima me torej, kakšne izbire boste naredili. Hvala. O Kavalju. Gospod Karvalja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Zelo vas lepo pozdravljam. Eden glavnih izzivov, kakor ste povedali, je izgradnja Evropskega raziskovalnega območja. Govorili ste o znanosti in o infrastrukturi. Želim pa spregovoriti o enem naših raziskovalnih programov. Imeli smo težave v zvezi z birokracijo okvirnega raziskovalnega programa, imamo pa tudi težave v zvezi z zapletenostjo postopkov. Gospod minister, zato me zanima naslednje ministru, gospa ministrica, kako bomo naprej razvijali raziskovalni okvirni program? Ali boste podpirali raziskovalni center? Ali EIT? Ali boste to spremenili v vse evropske programe z evropskim nacionalnim in regionalnim financiranjem? Ti instrumenti so mnogo preprostejši kot instrumenti, ki sem jih omenila prej. S pomočjo teh instrumentov bi lahko torej konsolidirali Iro in zanima me, kaj ministrica meni o tem. Hvala lepa. Sedaj eh, lahko ministrica odgovori na eh, ta krok vprašanj, potem pa bomo nadaljevali z drugimi vprašanji. Izvolite. Lugar, eh, alo, las Hvala lepa, gospod predsednik. Poskusila bom združiti vprašanje. Hvala za vaše vprašanje in tudi za vaše predloge. Kar zadeva poenostavitev če bo španskemu predsedstvu uspelo doseči napredek v sodelovanju s parlamentom in svetom, potem bomo resnično bili dosegli velik korak naprej. Razprava o tem poteka s komisijo, svetom, parlamentom in z računskim sodiščem. Čakamo na sporočilo komisije v zvezi s tem, vendar mislim, da moramo sprejeti pomembne odločitve in se zavezati k pomembnim obveznostem. Čim več birokracije moramo odstraniti. Sistem ni ureden zaupanja, to moramo spreobrniti na okrog svojim podjetjem, svojim raziskovalcem moramo zaupati, kar zadeva njihove izdelke in To lahko storimo tako, da smo že na začetku manj birokratični in da poskrbimo za to, da imamo robusten sistem ocenjevanja in inšpekcije. In to mora biti na koncu sistema. Določiti moramo torej, kje lahko odstranimo birokracijo. To moramo storiti že na začetku. Prav tako moramo posodobiti orodja, ki jih imamo na voljo. Ne samo Evropska unija, tudi države članice pripravljajo nova orodja in programe. Vsi vemo, kako zanimivo, kako vznemirljivo je sprožiti novo orodje ali novo pobudo, vendar ni enostavno tega tudi zaključiti. Ti programi potem dobijo svojo inercijo in tudi to je treba upoštevati. Upoštevati moramo torej širši nabor orodij, ki nam je na voljo, zato da jih lahko posodobimo, moderniziramo in tako bomo lažje dosegli svoje cilje. Morda potrebujemo manj orodij, ampak poskrbeti moramo, da so ciljno usmerjena in da so posodobljena. Mislim, da če lahko to storimo, potem bomo lahko dosegli napredek. Kar zadeva vključenost MSP-ja, to zelo dobro poznam kajti ne samo, da prihajam iz sveta temeljnih raziskav, sem pa tudi poslovna ženska iz sveta MSP-jev na področju biotehnologije. Vem torej, s kakšnimi težavami se srečujejo MSP-ji, kakšne težave imajo pri dostopu do financiranja in strinjam se, da moramo poenostaviti birokracijo in to bi resnično bil pomemben napredek. Potrebujemo tudi evropske pobude, kjer bodo MSP-ji vključeni Ne samo, da je to naša želja, to je naša potreba. Evropa ne more biti konkurenčna, če niso konkurenčni MSP-ji. Zato si prizadevamo za njihovo vključitev. Kar se deva skupno načrtovanje in zasebno javna partnerstva, tukaj lahko MSP-ji igrajo pomembno vlogo. To je zelo pomembno za njih in zato se morajo MSP-ji posvečati tem izzivom, s katerimi se soočajo. Morajo se specializirati in pokazati moramo, da jih čaka sedaj manj birokracije, kar zadeva ERA oziroma Evropski raziskovalni prostor. moramo se rešiti starih navad v zvezi s tem. Eden glavnih izzivov Evrope je, da ERO, to raziskovalno območje, postavi v središče naših politik. To moramo vključiti v vse politike, kajti to ne spada samo v pristojnost ministrov za znanost. povedala sem že, da moramo pri vzpostavitvi tega območja izboljšati karierne možnosti naših raziskovalcev. To je tista peta svoboščina, ki sem jo omenila. Zato sem obljubila, da bomo maja na svetu govorili o tem, da bi se morali ministri za znanost udeleževati tudi drugih zasedanj na ravni sveta zato da bodo tudi tam spregovorili o raziskavah. Tako bomo prvič lahko govorili o tem na svetu za zaposlovanje in na drugih ustreznih svetih. Ministri za zaposlovanje morajo razumeti, da skupine raziskovalcev moramo obravnavati kot prednostno skupino. To mora biti skupina, ki bo zelo mobilna, zato moramo tudi premagati ovire za mobilnost, ki obstajajo. ogledati, si moramo tudi možnost dostopa do podatkov za raziskovalce in možnosti za socialno varnost, za pokojnine in tako naprej v različnih državah članicah. Preučiti moramo, kako bi lahko resnično zagotovili mobilnost za raziskovalce. Oni imajo seveda svoje obveznosti in naloge, ampak vseeno morajo imeti tudi pravico do uživanja svojih pravic. To je prednost španskega predsedstva in želimo torej izboljšati karjerne možnosti za raziskovalce v Evropi, kajte Evropa to potrebuje, če želi izboljšati svoje možnosti za konkurenčno udestovanje. Moje izkušnje o povezavi med znanostjo in akademskim svetom kažejo, da smo sedaj prvič odgovorni za znanost in inovacije. Prvič torej to spada v en portfelj in rezultati so že vidni. Skupno ukrepanje je zelo pomembno. Na področju Evropskega raziskovalnega območja smo že dosegli napredek. Ampak to mora potem priti tudi do Evropske skupne strategije, želimo si skupnih akcij, skupnih ukrepov. Sodelovati morajo podjetniki, raziskovalci in akademiki. Sesti morajo skupaj in razmisliti o tem, kaj bi lahko storili, kajti cilje imamo skupne. Prav tako moramo zgraditi mostove med temi tremi svetomi. To ne pomeni, da se vsa znanost posveti inovacijam in vse inovacije ne temelijo na znanosti. To je treba upoštevati. To je lahko si predstavljamo kot neke vrste koncentrične kroge, če tako želite. Mislim, da del evropskega, evropske konkurenčnosti temelji na tem, zato so mostovi zelo pomembni. V zvezi s tem že potekajo dela, ne preučujemo samo intraevropske mobilnosti, ampak celo intranacionalno mobilnost, torej mobilnost med javnim in sosednim sektorjem v državah članicah, naprimer v Španiji. Ne samo v javnem sektorju, torej, ampak si moramo ogledati tudi mobilnost med javnim in zasebnim sektorjem. na voljo imamo različna orodja in različne sektorje, ampak ukrepi morajo biti skupni. Pogledati si moramo cel, cel življenjski cikl od zasnove do produkcije. Ne glede na to, da obstajajo različna orodja, obstajajo povezave in mislim, da obstaja tudi neka medsebojna odvisnost. Tako bomo lahko izboljšali evropsko konkurenčnost. In sedaj odgovor gospodu Ronkjerasu. Kar zadeva vprašanje meritev. Tukaj moramo doseči napredek. Tukaj imamo tisti ukrep 3 odstotkov med javnim in zasebnim sektorjem in to državam članicam pomaga, da določen odstotek svojih proračunov namenijo dejavnostim raziskav in inovacij, vendar zasebnega sektorja še nismo uspeli zavezati do podobne stopnje. Tako, temu so se zavezali leta 2000, ampak napredek smo vseeno dosegli. Zavedati se moramo družbi, pokazati moramo, da naložbe javnih in zasebnih sredstev v raziskave in razvoj dejansko prinašajo dobiček, da prinašajo socialni in gospodarski dobiček. Razis, razviti moramo torej druge parametre, ne samo meriti odstotke. Napredek v ravneh naložb v ta področja se mora povečati ampak države morajo tudi izboljšati porabo teh sredstev. Veliko je treba tudi storiti na področju učinkovitosti. Porabiti moramo sredstva torej bolj učinkovito. To je ključno. Odgovorni moramo biti tudi svojim državljanom, povedati moramo, zakaj porabljamo denar za raziskave in povedati moramo, kakšne, kakšni so rezultati. To mora postati bolj vidno. To se povezuje potem z razširjanjem rezultatov, na področju znanosti in tudi razširjenju znanja. In vprašanje vključevanja, da bi vključili vse v to. Temu se moramo posvečati, preučevati moramo življenje pisa raziskovalcev. Raziskovalci morajo dokazati, da so sami prispevali k temu in da njihove raziskave pripomorejo k razvoju družbe. Tako bi lahko tudi merili napredek v karieri posameznega raziskovalca. Potrebujemo tudi razpravo o različnih instrumentih, kajti spodbujati želimo odličnost, pa tudi socialno kohezijo. To se povezuje tudi z komentarji prejšnjih govornikov. Evropa ne bo konkurenčna, če se nam ne bo uspelo premakniti naprej na področju odličnosti in kohezije. Evropa ne bo konkurenčna, če ne bo kohezivna, če ne bo povezana. Na voljo pa imamo različna orodja, s katerimi lahko dosežemo napredek na obeh področjih. Ustanovitev agencije ERC je odličen primer, kako lahko Evropa konsolidira instrument v zvezi z odličnostjo. To je izjemna pobuda in Španija je v celoti zavezana k temu in pripravljena izvajati priporočila posvetovalnega sveta. Želimo spodbujati poenostavitev, poenostaviti želimo postopke, In ERC se je izkazala tudi v prvih dveh letih. Poenostavljamo strukturo in ERC je ključnega pomena, če želimo izboljšati raziskovalno odličnost v Evropi. Pogledati pa si moramo tudi druge instrumente, zato da lahko izboljšamo kohezijo. Mislim, da imamo tudi v Španiji primer tega, kar zadeva kohezijo različnih regij. Če si pogledate porabo, različnih strukturnih sredstev, kazalniki kažejo, kako potekajo naložbe teh sredstev. Prikrajšane regije so dosegle napredek v zvezi z naložbami v infrastrukturo. Naložbe v kohezijo nam potem pomagajo ustvariti naložbe v odličnost. Tiste regije, ki dobijo sredstva za kohezijo, te regije moramo spodbujati, da ustvarijo več centrov odličnosti. Obstaja torej povezava med naložbami v kohezijo in naložbami v odličnost, še posebej na področju raziskav, kar zadeva skupno načrtovanje. In javno-zasebna partnerstva. To je zelo pomembno in to je del tega, kar imenujemo vključevanje. Sedaj smo v zelo zanimivem obdobju in špansko predsedstvo mora imeti drugačen pristop zaradi gospodarske krize. In jasno moramo povedati, da znanost dejansko nudi rešitve in sicer srednjeročno in tudi dolgoročno, pa tudi kratkoročno ima znanost odgovore. Kaj ti že več let vedno več vlagamo v raziskave in Evropa nam lahko zagotovi odgovore, ki jih potrebujemo sedaj za spodbujanje rasti evropskega gospodarstva. Poskrbeti pa moramo, da bo to vidno in To bomo povedali tudi na svetu v San Sebastianu februarja. Jasno želimo povedati, da lahko znanost pomaga našim družbam pri ponovni oživitvi in tudi pri našem gospodarstvu. Želimo si sektor znanosti, ki si prizadeva najti odgovore za mednarodne probleme. To vključuje tudi osredotočanje na skupne programe in na javno-zasebna partnerstva. Imamo predlog španskega predsedstva, imenovali ga bomo znanost za ponovno oživitev gospodarstva, sedaj in tukaj. To bodo predstavili ministri za znanost in razvoj, kajti znanost mora najti odgovore za industrijo znanost ima odgovore in ključ do oživitve gospodarstva. Hvala. Sedaj imamo težave s časom. Samo, če boste samo eno minuto govorili, lahko dobite besedo. Prosim, vsak, ki sedaj zastavlja vprašanje, eno minuto. Gospa Gutierrez, Cortines. Hvala gospa ministrica, hvala za vašo predstavitev in hvala za vaše zaveze. Nekaj sem vas želela vprašati. V mislih imam predlog. Kajti raziskovalci niso dovolj mobilni. Oziroma, znanstvenikom sploh ni treba biti mobilen, Morda bi morali poklicno zavezati znanstvenike, da bi bili mobilni. Evropsko raziskovalno območje bi moralo vključevati nek nov program magisterija, ki je povezan z mobilnostjo, tudi kar zadeva doktorske štipendije. Znanstveniki bi morali biti mobilnosti, morali bi se premikati, kajti mobilnost je del raziskav, del magisterskega študija in morda bi lahko v to vključili tudi nekatere družbe, zato da bi podprli te skupne magisterije. Gospa, gospod Maščoros. Tisteletel, ki sem tema ministera Sond. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo vas pozdravljam, gospa ministrica. In zelo sem vesel, da ste nam podali svoj prispevek. Vaša predstavitev mi je bila zelo všeč. V Španiji je to ministrstvo v dobrih rokah. Imel pa bi eno vprašanje. Kaj menite o tem, da v evropskih državah članicah zelo Različno vsote denarja namenjamo za raziskave in razvoj, naprimer na Slovaškem 2 odstotka BDP-ja, v nekaterih drugih državah pa več, 3 do 4 odstotke za raziskave in razvoj. Kaj bi lahko storili za to, da bi premostili ta prepad in uvedli večjo kohezivnost? Hvala, gospod Vanisteroj. Hvala lepa. Iskrene čestitke španskemu predsedstvu. Dovolite nekaj vprašanj. Govorili ste o odličnosti in koheziji. Prihajam z nizozemske. Torej, naj še enkrat ponovim, enkrat ste omenjali odličnost, pa drugi strani pa kohezijo. Dejali ste, da je to pomagalo revnejšim regijam, ampak sedaj smo že korak naprej kohezija je zabeležena v pogodbah. In to bi morali postati polje rasti. Sprejeti moramo tudi odločitve, kar se tiče financiranja. Še eno vprašanje bi imel tehnološke pobude, to si moramo skupaj pogledati. Tukaj gre za velike projekte in pa za vprašanje, kdo bo prevzel odgovornost. Veliko vlogo igra tudi nadzor. Seveda gre tudi za znanje majhnih in srednje velikih podjetij. Mislim, da bi morali še več stvari vključiti v ta problem. Hvala lepa. Želel sem čestitati gospe ministrici za njeno predstavitev. Imam dva kratka komentarja. Kaj raziskovalci marajo in kaj ne, želijo imeti zagotovljeno delovno mesto. In drugič, raziskovalci želijo delati v miru. Ne želijo pa si birokratičnih ovir in bremen. In drugič, ne želijo biti izpostavljeni temu tehnološkemu pritisku. Kako boste to rešili? Hvaležen bi vam bil za odgovore, želim vam vse dobro in lahko računate na mojo podporo. Hvala, gospod Matijas. Obrigada, senhor presidente. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, uh, senhora ministra. Uh... Hvala podpre, pozdraviti želim tukaj gospod ministrico. Z veseljem sem prisluhnila vašemu programu. Veliko vprašanj, ki sem vam jih želela zastaviti, ste že odgovorili. Zato me zanima samo naslednje. Evropa se želi uveljaviti kot na znanju temelječe gospodarstvo, ki je tudi najbolj konkurenčno. Poznamo, kak, s kakšnimi omejitvami se srečujejo raziskovalci in to nam še žal ni uspelo. Zanima me, ali bo špansko predsedstvo poskrbelo, da bomo uspešno sprožili to novo strategijo 2020. Govorite o birokraciji, manj pa govorite o raziskovalcih samih. V tem kontekstu vsi vemo, je stanje raziskovalcev sedaj manj varno, več je tveganja, pa tudi mobilnost raziskovalcev ni bila zadostna. zato ker se ne morejo gibati sem ter tja, je njihovo stanje samo še slabše. Španska vlada pa je eden redkih primerov vlade, ki poskuša vključiti mlade in sprejeti ukrepe za pomoč mladim raziskovalcem. Zato bi lahko vaša najboljša praksa lahko služila kot zgled. Druge izkušnje, ki jih imate v Španiji, bi lahko uporabili tudi druge in tudi druge države bi lahko začele uporabljati mlade raziskovalce. Potrebujemo tudi poštena raziskave in tudi pravice delovcev moramo upoštevati pri tem. Hvala, gospod ministrica. Prosim vas, da sedaj poskusite v desetih minutah sestaviti svoj odgovor. Eh, Se bom potrudila, gospod predsednik. Gospod Gutierrez je nekaj predlagala in na to je želim odgovoriti, kajti delo se mi je zelo zanimivo. Govorila je o tem, kako bi lahko obravnavali usposabljanje in usposabljanje v poslovnem svetu. To bomo obravnavali na podoben način, kot bomo obravnavali mobilnost raziskovalcev in socialne politike na svetu za zaposlovanje in socialne zadeve. Na, tem, na teh neformalnih svetih moramo o tem govoriti v okviru trikotnega znanja. Vključiti moramo torej izobraževanje, raziskave in inovacije in tudi ministre pristojne za ta področja. na ministerskih konferencah in neformalnih svetih, moramo slišati predloge, stopiti moramo skupaj in spregovoriti o potrebi po to vrstnem ukrepanju. To moramo storiti skupaj. Sedaj pa, kar zadeva različne stopnje naložb in različne odstotke BDP-ja, ki so vloženi v raziskave v različnih državah članicah. Najboljši način, da jih prepričamo o to, je, da dokažemo, da se to dejansko splača, da se naložbe v raziskave splačajo v Španiji na tem delamo in koristi so že vidne. Videli smo, da če MSP vlaga v raziskave, potem za 16 odstotkov izboljšajo svojo produktivnost in za 18 odstotkov svoj izvoz. Več varnih delovnih mest je, in to velja tudi v času krize. Ti MSP-ji so sposobni bolje preživeti tudi v krizi. Naložbe v temeljne raziskave in ne ciljno usmerjene raziskave so prav tako pomembne. S pomočjo komuniciranja in razširjanja rezultatov moramo dokazati, kaj so prednosti. kritična masa je pomembna, Evropska unija je pomembna in unija držav je pomembna. Združili, združiti se moramo v podpori znanja, skupno znanje in ne sektorsko razdrobljeno. Mislim, da moramo to pokazati našim državljanom in če nam bo uspelo prikazati konkretne rezultate, potem bodo naši ministri. Tudi finančni ministri videli, da se splača vlagati v to in da je treba torej določen odstotek proračunov nameniti temu. Kar zadeva poenostavitev. Španija seveda podpira regije znanja in potencial različnih regij. To je del naših politik in seveda želimo sodelovati z regijami. Znanost v Evropi ne gre samo v smer združevanja sredstev, ki jih imamo že na voljo, ampak za, tudi zato, da države članice združijo svoje politike in regionalne politike z evropsko politiko. Imeti moramo tako imenovane prog programe ogledal, to pomeni, da se nacionalni programi odražajo v evropskem programu in tako naprej. Španski sklad za tehnologijo je prav tako imel pomembno vlogo pri izboljšanju regionalne kohezije. Kar zdeva karijere raziskovalcev, želim povedati, da želimo doseči napredek na področju pravic in da bi raziskovalna karijera bila nekaj dostojnega in dostojanstvenega. Kajti le tako se bodo ljudje odločali za ta poklic. Ko mladi razmišljajo o tem, kaj želim postati, ko bom odrasel, jim moramo zagotoviti, da si bodo želeli biti raziskovalci. To mora biti karjera, ki jo družba priznava, temeljiti mora na uspehih, na rezultatih in tako bomo evropsko družbo bolj vključili v gospodarstvo v Evropi smo dosegli, oziroma v Španiji smo dosegli določen napredek na tem področju, zato želimo tudi Evropi pokazati, kakšna je pot naprej. Če damo raziskovalcem več pravic, to smo storili v Španiji, potem smo veliko dosegli. Zagotovili smo jim več socialnih pravic, štipendij, socialne varnosti, sprejeli pa smo tudi formulo pogodbe plus štipendija in ne samo štipendija. Tudi to se je dobro obneslo. Poskrbeti moramo, da jih po štipendiji čaka delo ali vsaj pogodba. Seveda želimo svoje politike in svoje izkušnje deliti na tem področju. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa tudi za to da ste bili kratki. Prepričan sem, da to ni zadnji pogovor. Med vami in nami v naslednjih mesecih se bomo še večkrat srečevali in obravnavali različne teme. Hvala lepa, da ste bili danes z nami, da smo lahko z vami govorili. Bilo je zelo zanimivo. Žal smo imeli na začetku nekaj tehničnih težav, ampak zato je bil pogovor toliko zanimivejši. Hvala lepa. Hvala lepa.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 Herzlichen Dank. Wir können weitermachen, wenn Sie einverstanden sind. Če se strinjate, bi nadaljevali za 21. točko dialog med univerzami in podjetji, novo partnerstvo za posodobitev evropskih univerz. Kolegice in kolegi, če želite, da pred kosilom obdelamo vse točke, potem se moramo potruditi, da za vsako točko porabimo največ 20 minut. Sicer bodo nekateri kolegi imeli težave, če bomo namreč točke prenesli na popovdne. Gospodjera Madorel je prva, ki bo predstavila svoje poročilo. Prosim. Gracias, señor presidente, queridos kolegas. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Poročala vam bom o poročilu, ki ga je predsednik najavil. Kaj smo želeli povdariti pri tem poročilu? Evropski forum za dialog med podjetji in univerzami je dober instrument. In odnosi med eh, univerzami in podjetji se na ta način dejansko okrepijo. Gre za to, da bi odnosi postali močnejši in to je zelo pomembno tudi za krepitev trikotnika, torej inovacij, eh, podjetništva in univerz. To partnerstvo bi koristilo vsem stranim, univerzam, podjetjem, znanju in to bi okrepilo tudi konkurenčnost Evropske unije. Potem smo želeli v tem poročilu povdariti tudi to, da bi moral biti ta odnos takšen, da bi omogočal izmenjavo v obeh smerih, torej v smeri podjetij in v smeri univerz. In to bi se moralo uvajati tako pri popraševanju kot pri ponudbi. Ne gre samo za to, da bi podjetniško kulturo unesli na univerze. Lahko bi to imenovali podjetjem prijazne univerze. Tudi obratno pa mora veljati. Veselje do učenja bi morali unesti v podjetja. To pomeni, da bi podjetja pričela temeljiti na znanju. V tem poročilu sem zapisala nekaj idej in te bi lahko dopolnile predloge Evropske komisije. Naprimer, na področju povpraševanja. Univerze bi morale najprej izvesti dobro diagnozo, kar se tiče najmočnejših točk na področju raziskav in razvoja. Potem pa bi morali to prilagoditi tudi potrebam podjetjev. podjetij. Ne smemo pozabiti, kaj je bistvena naloga univerz, namreč izobraževanje in potrebno je poskrbeti za uspeh na vseh področjih. Potem pa gre še za prenos znanja in pa za odnos med podjetji. Univerze morajo trgu dela prinesti dobro usposobljene ljudi, ki bodo odličnost univerz prenesli na podjetja. Podjetja pa morajo tudi optimalno izkoristiti univerzitetno znanje in raziskovalno delo morajo nadaljevati v podjetjih. Zato obstajajo programi doktorantov, naprimer države članice in Evropska komisija morajo paziti na to, da bodo univerze deležne ustreznega financiranja. Potrebno je ustvariti potreben okvir za to, da se bo lahko evropski raziskovalni prostor dobro razvijal. In podjetja potrebujajo spodbude in pa manj administrativnih ovir, ki stojijo na poti integracije. Potrebno je ustvariti mehanizme, ki bodo ustvarjali spodbude za ulaganje predlog komisije govori tudi o tem, da je potrebno poiskati na novo strukturirane oblike, ki bodo okrepile odnose med univerzami in podjetji. Dajala sem že na začetku, da je to sporna točka, kajti imamo raziskave strokovnjakov in te pravijo, da, kar se tiče odnosov med univerzami in podjetji, obstajajo najboljši stiki. In sicer tisti stiki, ki so najboljši, so osebni. Tukaj gre za udeležbo na seminarjih in pa gre za storitve preko pogodb. Tukaj gre za zelo prožne instrumente in to je bolje, kot pa če bi ustvarili preveč okostenele strukture, ki na zadnje ne bodo dovolj prožne in te bi na zadnje povzročile, da bi Univerze samo še podajale storitve na področju inovacij, ne bi pa več izpolnjevale svoje bistvene naloge, namreč izobraževanje in pa raziskovanje. Potrebujemo nenehni dialog med univerzami in podjetji in ta dialog moramo spodbujati. Države članice bi morale ta dialog še razširiti tudi na regionalno raven. To se nam zdi dober predlog. Hkrati pa je treba ohranjati avtonomnost in neodvisnost univerz. Univerze morajo ohraniti značaj inštitucij, ki zagotavljajo javne storitve. In na koncu še, ne, še ena točka. Ob koncu smo želeli povdariti tudi to, da je v okviru tega dialoga pomembno identificirati oziroma določiti tiste postopke, ki so se najbolj obnesli. Torej, tukaj gre za sodelovanje med obima stranima. Treba pa je tudi pogledati, kateri so najboljši ukrepi in najboljši instrumenti na nacionalni, evropski in regionalni ravni. Lahko povem še to, da se univerze zelo pozitivno odzivajo na obstoječe spodbude in pa na programe skupnosti. In na ta način se dejansko krepijo vezi s podjetji. Gospod predsednik, to so bile bistvene točke mojega poročila. Veselim pa se vaših predlogov in komentarjev. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej dobi besedo gospod Cukalas. Gospod predsednik, Osnotek gospe Madorel gre po mojem mnenju v pravo smer. Nedvomno je to lahko podlaga za nadgradnjo te teme. To, kar je povedala gospa poročevalka, pove, kako zapletena in težka je ta tema. Tukaj gre za trg med dvema povsem različnima svetovama, na eni strani univerze in na drugi strani podjetja. Mislim, da je to težka povezava, ampak to vemo. Univerze so po definiciji javne inštitucije. Univerze bi morda morale v prihodnje dobiti večji upogled v podjetja. Modeli, ki obstajajo danes v povezavi z možnostmi sodelovanja med akademskim svetom in gospodarstvom, so takšni, da jih bolj podpirajo univerze in manj podjetja. Obstajajo izobraževalni programi, obstajajo številne možnosti, kako se univerze lotevajo sedanjih problemov in izzivov. Toda vključiti bi morali tudi podjetja. predlogi gospe Madorel in pa tudi dosedanje sodelovanje so bili zelo pozitivni. Do 2. februarja imamo možnost vnašati nove predloge. Hvala lepa. Gospa Kavaljo. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Povsem se strinjam s splošnimi smernicami poročila gospe Madorel. Dovolite samo eno pripombo. Izobraževanje je integralni del verige inovacij. Isto velja za znanstveno raziskovanje. Potrebno je razviti takšno izobraževanje, ki gre v smeri raziskav. Če vse to dobro deluje, potem bomo videli, da je lahko to tudi spodbuda za inovacije na univerzah. Pri takšnem modelu bi se lahko univerze posem enakopravno udeležile pri dejavnostih učiteljev oziroma profesorjev in praktikov. Številne naše univerze potrebujejo tudi usmeritvene modele, ki so učinkovitejši in ki vsebujajo manj birokracije. To bi bilo bolje za tiste, ki se odeležujejo teh programov in tudi mislim, da potrebujemo pilotni program, program za posodobitev univerz in potrebujemo spodbude za sodelovanje med univerzami in univerzami podjetij. Sem članica odbora za proračun in rada bi se zauzela za to, da bi imeli program za posodobitev univerz, tako da bi dobili boljši dialog in boljše sodelovanje med univerzami in podjetji. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod Balča, hvala lepa za besedo. Podpiram vse točke tega poročila. Govorimo o posodobitvah evropskih univerz. In videti je, da smo ob tem pozabili, da gre v prvi vrsti za izobraževanje. Izobraživ, izobražujemo strokovnjake in raziskovalce prihodnosti, seveda pod pogojem, da univerze pravilno delujejo. Če univerze pravilno delujejo, potem bomo izobrazili tudi raziskovalce prihodnosti. od univerz zahtevamo, da omogočajo svojim zaposlenim dvojne možnosti karier in pa prožnost. Torej, univerze naj bi imele dvojno ulogo. Vemo, da so to državne inštitucije in vemo, da gospodarska kriza ni prizanesla tem inštitucijam. Na mačarskem so odpustili številne univerzitetne profesorje zato, da bi prihranili denar. Tako univerze ta hip ne morajo spodbujati mobilnosti. Drugi kolegi izgubljenih kolegov ne morejo nadomestiti in mobilnosti ni. Torej, mislim, da ne smemo pozivati samo univerz, ampak tudi eh, bi morali pozivati vlade naj namenijo finančna sredstva. In kot je bilo že povedano, Potrebno je pritegniti tudi evropska sredstva, ta bi se morala zvišati, kajti samo na ta način bomo dosegli živahno mobilnost. V sedanjem težkem položaju moramo pomagati univerzam, zato da jih bomo razbremenili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Direk. Hvala lepa, gospod predsednik. Iz izkušnje vem, da imamo dva elementa, ki omogočata integracijo med podjetništvom in raziskovanjem. Potrebujemo multidisciplinarni pristop. Zato, da bi usposobili strokovnjake. To je pomembno za raziskovanje. magistri in diplomanti bi lahko potem svoje delo oblikovali tako, da bi bilo to pozitivno tudi za podjetja in industrijo. Kako spodbujamo raziskovalce? Pri nas je to odvisno od publikacij in citata oziroma kako lahko napredujajo akademiki gre za to, koliko patentov prijavijo in pa gre za to, koliko njihovih iznajdb se tudi izvaja. Mislim, da bi morali spremeniti sistem karjer akademikov, kajti to bi olajšalo spodbujanje inovacij in to bi kasneje tudi olajšalo univerzam in podjetjem, da bi se približali. Kolega von Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ik heb uh, zeker waardering voor wat er uh, hier. Hvala lepa. Vse, kar sem do sedaj slišal, mi je bilo všeč. Imamo dobro ravnotežje med tem, kar ste danes zjutraj imenovali odličnost in pa med tem, kar se mora zgoditi v podjetjih. Imel bi dve pobudi. Mislim, da bi morali konkretno določiti to, kar smo delali že leta. To je nekaj, kar imenujemo prednost znanja. To je zanimivo tudi za podjetja. Gre za to, da bi lahko nakupovali znanje na univerzah. To je že pomembno. Treba je vedeti, na koga se lahko obrnemo, Potem pa je treba odpreti kanal med različnima kulturama. Evropska unija podpira določene programe. In v okviru teh programov se takšno znanje že ponuja in to bi lahko prevzeli. Tu si želim nekaj več konkretnega v tem poročilu. Tudi odbor za industrijo mora povedati, da imamo po eni strani znanje, pretok znanja po vseh univerzah na celem svetu, obstaja tudi klasifikacija univerz eh, in pri tem sodelujajo vse univerze. Ampak univerze imajo vedno svojo prvobitno nalogo. V svojih državah morajo poskrbeti za to, da se znanje tudi širi. In zato je potrebno to vrstne infrastrukture podpreti. Na tem področju pa imamo tudi omejitve, finančne, in tega bi se morali lotiti. Hvala lepa. V imenu komisije dobi besedo gospod Bauer in prosim, če ste kratki. Uh, so,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 Vi se osredotočate na raziskovanje. Mi pa želimo spodbuditi tudi ulogo sodelovanja na področju izobraževanja, kajti vidimo, da tam obstaja velik potencial. Profesori, raziskovalci in študenti bi morali imeti nekakšno podjetniško držo. Obstajajo dobri primeri na številnih evropskih univerzah. Tam imamo tudi ta multidisciplinarni pristop. In če imajo študenti realni problemi, eh, to so naprimer diplomanti ali magistrski študenti, potem ti lahko tudi eh, podajo marsikateri pozitivni prispevek. Hvala lepa, videli pa bomo tudi, kako bo, eh, kakšna bo reakcija na to besedilo v odboru za raziskave. Gospa poraševalka, želite kaj dodati? Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se samo zahvalila komisiji in pa svojim kolegom. Posem se strinjam z vašimi pobudami. Vse sem si zabeležila. Seveda pričakujem tudi vaše predloge sprememb in pripričana sem, da bomo na koncu imeli dobro poročilo. Ne bom se spuščala v podrobnosti, strinjam se z vami in z kolegi bom neposredno govorila. Dobro, 2. februar ob 12 je rok za odajo predlogov sprememb. Prehajamo ka naslednji točki, to je inovacijska politika skupnosti v spreminjajočem se svetu. Gospod Herman Winkler je pristojen za ta uh, dokument. Izvolite. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Kot je že povedal gospod predsednik, gre za prvo izmenjavo mnen o poročilu na lastno pobudo. Gre za inovacijsko politiko skupnosti v spreminjajočem svetu. To izvira iz septembra preteklega leta. Komisija se s tem okvarja že od leta 2005, to smo dosegli napredek. Bistvena teza, da inovacija izhaja iz podjetij in da moramo zato izboljšati pogoje za podjetja in to bistveno idejo podpiramo. Evropa bo ostala konkurenčna samo, če bo do konkurenčna ostala majhne srednje velika podjetja in na tem moramo še naprej delati to, da vendarle ostajamo tukaj zelo na površini. Dosegli smo nekaj uspehov in nastal je občutek, da je bistvo sporočila to, da opozorimo na akcijski načrt v zvezi s to temo. To eh, sporočilo se eh, načrtuje za marec, april tega leta. Nujno potrebujemo izboljšano strategijo, kajti nekdanja strategija izvira iz leta 2006. Inovacijska strategija mora omogočiti, da bi dosegli strateške cilje Evropske unije, to je zaposlovanje, konkurenčnost in pa boj proti podnebnim spremembam. To je povezano tudi z strategijo Evropske unije 2020. Izkoristiti moramo torej to priložnost od komisije, eh, moramo, eh, oziroma komisiji moramo podati na pot svoje lastne zamisli. Zanima me, kdaj lahko računamo z akcijskim načrtom za inovativnost. To je moje vprašanje za komisijo in zanima me tudi, ali boste upoštevali Evropski parlament. In pa kakšna je povezava med to inovacijsko strategijo in pa med strategijo 2020? To je moje drugo vprašanje. Sedaj pa dovolite, da se dotaknem še nekaj vsebinskih točk prihodnega dokumenta. Prihodna inovacijska strategija mora po mojem mnenju biti zastavljena na široko in mora upoštevati vse forume in, no, eh, inovacije, naprimer storitve mora tudi vse bovati. Tehnologije nudijo velik potencial za inovacijo, kar se tiče proizvodov in to tudi močno vpliva na konkurenčnost Evropske unije, zlasti na področju kot so ITK, kemija, preskrba z energijo, avtomobilska industrija, medicinska tehnika, zračni promet in vesoljski promet. Vse to lahko še izboljšamo. Inovacija je bistveni element za uresničevanje strateških političnih ciljev Evropske unije. Evropska unija ima sedaj vodilno ulogo in to moramo še okrepiti. In zato velja načelo, da moramo tudi v prihodnosti našo moč še okrepiti. To konkretno pomeni, da mora Evropska unija se osredotočati na izboljšanje celotnega potencijala. To velja za nacionalno in za regionalno raven, zato da bomo to vodilno vlogo ohranili tudi v prihodnosti. Seveda je treba poskrbeti za srednje, srednja in majhna podjetja. Ta morajo dobiti možnost, da izvajajo svoje inovativne zamisli. Majhna in srednja velika podjetja potrebujejo manevrski prostor, zato da bodo lahko v prihodnje inovativna. Spodbujati moramo inovativnost mehnih in srednje velikih podjetij, z roko v roki s tem pa gre odprava birokracije. To se nanaša na raziskovalne projekte in pa na vse birokratske postopke, ki so s tem povezani. Poleg tega moramo financirati inovativne zamisli, naprimer za rizičnim kapitalom obstoječa pravila za državne subvencije. Moramo v političnem smislu in pa v smislu prihodne konkurenčnosti Evropske unije pojasniti. In vlade morajo nujno podpreti nove tehnologije. Toliko z moje strani. Sem pa z veseljem pripravljen prisluhniti vašim mnenjem ali v okviru eh, naše razprave danes ali pa naslednji teden v dvostranskih pogovorjih. Mislim, da je to poročilo zelo pomembno za konkurenčnost Evropske unije in skupaj moramo oblikovati to besedilo. Gospod predsednik bo povedal kaj več o rokih. Torej, toliko z moje strani za enkrat. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Čimanski. Ile raz eh, vracamo do tematu politike inovacij. Hvala lepa vedno znova govorimo o inovacijski politiki in vedno znova naletimo na enake probleme. Namreč šipko financiranje raziskav v Evropi, zlasti če se primerjamo z drugimi vodilnimi državami na tem področju. In te razlike ne moremo izravnavati z javnimi sredstvi, kajti države imajo pač drugačen namen za ta sredstva. Gre za naslednji problem. Podjetja ne investirajo. Seveda ne moremo podjetji prisiliti v to, da da je na razpolago denar za raziskave, ampak edina možnost je, da omogočimo tukaj boljšo zaščito intelektualne lastnine v Evropi. Danes je ta zaščita izredno draga in če tega problema ne bomo odpravili, potem uh, v prihodnosti ne bomo imeli nobene priložnosti za to, da bi imeli na razpolago več sredstev, ki bi tekla iz podjetij v smer inovacij. Veliko časa smo porabili za to, da bi našli pravo rešitev za evropske pravice na področju patentov. Morda bi lahko sedaj razmislili o vzajemnem priznavanju patentov med državami članicami in o financiranju prevajanj patentov. ključ za rešitev problema je zaščita intelektualne lastnine. Gospa Hercog. Thanks, uh, thanks, uh, chairman. Uh, uh I'd like to speak... Uh, uh, Hvala. Rada bi govorila v imenu gospe Merkiš, ki je vrčevalka v Senci. In uh, rada bi govorila, oziroma rada bi postavila dve konkretni vprašanji komisiji naslednji. Ali bi komisija lahko dala zanesljiv in jasen odgovor o tem, je časovn, kakšna je časovnica za akt o inovacijah? In našli smo govorici, govorice, da razmišlja tudi o akcijskem načrtu za inovacije. Ali lahko uh, kaj poveste o tem? To sta dve vprašanji poročevalke v senci. Uh, for the Small Business Act and somebody. Kot uh, sama pa bi rada govorila kot nekdo, ki se ukvarja z uh, majhnim srednjevelikimi podjetji in s tem povezanimi raziskavami in razvojem. Akt o malih podjetjih je dober primer, dobro je, da sedaj tudi drugi sledijo tem zgledom, čeprav sem nekoliko razočarana spriča tega, kar sem prebrala v tem dokumentu o inovacijah. Naj pojasnim, zakaj mislim, da bi ta dokument lahko bil boljši. Zame je, so inovacije korak do boljšega in bolj učinkovitega črpanja človeških virov, eh, boljših sredstev. In eh, zato v prvi vrsti menim, da to ni tehnično vprašanje. Mislim, da bi morali pok, eh, raziskati dodatne možnosti za inovacije, zlasti v storitvah in pa v spremenjenih poslovnih modelih. Menim, da obstaja možnost za inovacije, ko govorimo o eh, naslednjih desetih letih. Bi morale inovacije temeljiti na digitalni dividendi. Torej, menim, da bi ta dokument lahko še izboljšali in eh, parlament lahko poskrbi za to. In še zadnji dve pripombi želimo si okrepljenega sodelovanja med um, generalnim direktoratom podjetništvo in pa razis, eh, uh, GD za raziskave, uh, kajti uh, morali bi se bolj posvetiti uh, majhnim in srednje velikim podjetjem. Kako boste zagotovili sodelovanje med tema dvema generalnima direktoratoma, tako da ne bojo te probleme obstali ob strani? Uh, gospa Karvaljo. Hvala. Evropske inovacije bi morale odigrati svojo vlogo pri reševanju največjih svetovnih izzivov. Zato bi rada podala nekaj priporočil, za katere si želim, da bi bila vključena v poročilo. Najprej premik osredotočenosti politike iz. Uh, tehnoloških sprememb proti družbenim spremembam. Moramo se odmakniti zgolj od samo tehnoloških inovacij, moramo zajem, eh, torej, definirati širšo definicijo inovacije, tudi eh, socialne inovacije, družbene inovacije in tako naprej. Eh, spodbujati moramo odprto znanost in raziskave. Potrebujemo takšno politiko, ki, ki bo spodbujala odprte raziskave in razvoj. Potrebujemo prosto gibanje znanstvenikov, potrebujemo mrežo inovacijskih laboratorijev po Evropi, moramo spodbujati sodelovanje med ljudmi, med idejami, med eh, znanstvenimi disciplinami in tako naprej. In eh, seveda moramo imeti tudi uh, odprte razpise na področju inovacij. Moramo spodbujati tudi zasebni eh, sektor skozi zasebno sofinanciranje z davčnimi olajšavami, z eh, skupnimi naložbami, da bi skozi te ukrepe uh, podjetja bolj investirala v inovacije in prav tako moramo izboljšati sodelovanje um, znanstvenikov na nacionalnih, lokalnih in regionalnih ravnih, tako da ne bo prišlo do razdrobljenosti. Gospod Van Nistelrooy, hvala lepa. Priključujem se temu, kar je že bilo povedano. Naj povem, da je poročilo, poročilo na lasno pobudo odbora ITRE in cilj poročila je, da bi vplivalo na, politike, eh, na politiko komisije in držav članic. Komisija bo kmalo potrjena, kmalo bodo potekala zadnja zaslišanja komisarjev in eh, če bo obveljalo, da bo potem gospa Kvin eh, usklajevala dejavnosti komisije na teh področjih, moramo tudi vedeti, eh, kako bo to delo potekalo. Po eni strani lahko pohitimo in pred poletjem še eh, zaključimo določene dosjeje. Eh, moramo pa seveda tudi nadaljevati z razpravo o novih zakonodajnih okvirjih. Torej, to poročilo je lahko široko zastavljeno, lahko se navezuje na komisije pred leti. Ne vem, če je to smiselno Svet, eh, svet se zelo hitro spreminja. Slišali smo tudi, kaj načrtuje špansko predsedstvo. Moramo uskladiti prizadevanja na področju inovacij v državah članicah. Tukaj ni rdeče niti in če bomo tako nadaljevali, tudi ne bomo učinkoviti. Pri tem pa dobro vemo, kaj želimo do leta 2020. Želimo skupna, eh, skupne prednostne naloge, želimo upravljanje na večjih ravneh. In sedaj se moramo vprašati, ali še daj želimo poročilo na lastno pobudo, kako je z eh, zakonodajnim okvirom in tako naprej. Vse ta vprašanja si moramo postaviti. Predstavnik komisije. Hvala, Hvala. Najprej bi rad pojasnil naslednje, nekaj o postopkih, ki jih uporablja komisija. Komisija je septembra lanskega leta objavila sporočilo, na to smo sprožili tudi širok eh, postopek posvetovanj za javnostjo. Želeli smo si izvedeti, kaj menijo udeležene strani o inovacijah. Zbirali smo ideje, komentarje in eh, na ta način smo dobili kar eh, obsežno informacijsko bazo o trenutnem stanju v Evropi. O tem se bo izrazil tudi gospod Barozo. Poleg tega imamo tudi strategijo za leto 2020. Komisija je pred eh, potrditvijo. Eh, in um, torej imamo že smernice gospoda Baroza, imamo okvir, imamo strategijo 2020 in na podlagi vsega tega bomo oblikovali akcijski načrt za inovacije. ni zelo verjetno, da bi ta načrt sprejeli že aprila, kakor je bilo uh, najprej predvideno. Verjetno bo sprejet šele junija ali septembra. Tega ne morem sedaj jasno predvideti. Seveda se skupaj odvisno tudi od uh, naslednje komisije. Si smiselno bi bilo, da gospod Tajani in pa gospa Quinn uneseta tudi politične vidike v ta načrt. Zato se mi zdi bolj, sprejet, eh, bolj verjetno sprejetje med junijem in septembrom. Potem, kar se tiče povezave z generalnim direktoratom eh, podjetništvo. Eh, ta dva direktorata, torej podjetništvo in pa raziskave, že, veden, že sedaj sodelujejo in uh, akcijski načrt bo eh, skupen dokument, eh, skupen strateški dokument. Pripričani smo, da so tako raziskave kot tehnologija bistvenega pomena. Eh, menimo pa tudi, da je potrebno inovacije razumeti v širšem kontekstu. Izkušnje kažejo na to, da inovacije omogočajo razvoj novih poslovnih modelov, eh, potem eh, inovacije se tudi potem tekom časa razvijajo naprej in te razvoje je potrebno upoštevati. Prisluhnil sem torej vsem pripombam poslancev, v glavnem mislim, da se strinjamo. in uh, upošteval bom uh, ideje, ki so bile danes omenjene tukaj. Po eni strani je tehnologija zelo pomembna, objavili smo sporočilo v povezavi s tem. In uh, iz tega sporočila je jasno, kakšen pomen pripisujemo tehnologijo in govorimo tudi o inštrumentih, ki smo jih sprejeli, sprejeli v ta namen. Vem, da je moje čas omejen, tako da se bom tukaj ustavil, sem pa z veseljem na razpolago v prihodnih razpravah in tako naprej. Dan. Gospod Winkler, še enkrat ne. No, potem uh, lahko ugotovimo, da nismo pod uh, hudim časovnim pritiskom, ampak prej, kot bomo kot odbor sprejeli stališče, toliko bolj bo verjetno, da bomo lahko vplivali na to, kar bo sprejela komisija, tako da upam na hiter sklep. Mikrofon. Me, next point. Oprostite. Naslednja točka. Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Na vrsti je gospa Valejan. Well, uh, thank you, chair hvala. Spoštovani kolegi, energetska infrastruktura in uh, kako zbiramo podatke za načrtovanje strategije. Ne vas spomnim na naslednje predlog želi komisiji podati sliko o možni, možnem daljem razvoju energetske infrastrukture, tako da bi lahko analizirali, eh, na kakšen način bomo lahko v prihodnosti usklajevali ponudbo in popraševanje, zato da bi zagotovili energetsko varnost in da bi lahko s tem izvajali resnično evropsko energetsko politiko. Dobila sem veliko predlogov spremem, vendar pa vseeno mislim, da ni nekih hudih razhajanj v Evropi. Vsi želimo zagotoviti, da bi komisija imela dober pregled na tem, kaj se dogaja. Informacije iz podjetij ostajajo zaupne in objavila se bo tudi obširna študija. Ampak preden spregovorim o vsebini, bi rada omenila še vprašanje pravne podlage. Eh, hvaležna sem, da je bila zahtevana sprememba eh, člena 141 o energiji v Lizbonski pogodbi. Odbor za pravne zadeve je danes eh, glasoval o tem in moja informacija je, da bodo podprli to spremembo. Ta sprememba pravne osnove bi parlamentu dala možnost soodločanja. Svet te razlage ni pripravljen sprejeti, zato prosim, da naš odbor eh, natančno zasleduje, kako se bo to razvijalo in da se, če bo to potrebno, zatečemo tudi k Evropskemu sodišču. Na osnovi predlogov sprememb, ki so bili uloženi, smo predlagali vrsto kompromisnih predlogov sprememb, o katerih sem razpravljala tudi za poročevalci v senci. Vesela sem, da želijo okrepiti določbe o zaupnosti, ki, o, govori, o čemer govori kompromis 5 in da želimo, da komisija objavi analizo, kakor je zapisano v kompromisu 6. Jasno je tudi, da mora komisija transformational planned investments. To je vključeno v kompromisu sedem. Še vedno ni jasno, kdaj je uh, najava načrtovanih projektov postane veljavna. Če se to zgodi prezgoda, brez da bi bila prej izvedena študija izvedljivosti, potem lahko ustvarimo probleme za podjetja, čeprav imamo morda tudi mm, določene varovalke, poročevalke o informacija bi morala temeljiti na informacijah, ki jih države članice že imajo, na dolgoročnih načrtov morajo biti zaupne, uh, zaupne narave in uh, moramo razmisliti o občutljivosti teh podo, podatkov za, za, za um, delovni trg in tako naprej. Potem tudi napoved nameravanega z, zaključka. Eh, oziroma zaprtja eh, vprašajo, eh, obstajajo pomisleki o tem, kako bo to vplivalo na zaposlene in na druge udeležene strani. Niti tri, niti pet let se ne zdi primerno obdobje, ko se enkrat sprejme takšna odločitev, moramo kar se da zminimizirati negotovost zaposlenih. Zato bi morali kar največ pozornosti posvetiti kompromisama 2 in 3, tako da bomo imeli jasen pregled eh, nad tem, ali so te informacije točne in da se ne razkriva uh, poslovno občutljivih informacij. Kar se tiče drugih informacij, moramo zagotoviti, da so v skladu z cilji eh, eh, uredbe in da se ne prekrivajo z drugimi eh, cilji iz drugih zakonodajnih aktov. Vedno imamo to težnjo, da bi. da vključimo neke zahteve, ki niso neposredno povezane z ciljem. Veliko dela nas torej še čaka, ampak pripričana sem, da lahko dosežemo dogovor o vseh eh, odprtih vprašanjih in da lahko dosežemo dogovor do glasovanja naslednji četrtek. Zanima me, kakšni so vaši komentarji. Ja. Hvala. Gospa Žado. Merci, monsieur le président. Gospod Žado dihala. Dobro delo je bilo opravljeno. Dobro se sva sodelovala za gospod Valean. Pri tem osnutku gre za za preglednost, ki jo moramo zagotoviti projektom na področju inovacij, zato seveda potrebujemo ravnovesje med nujno zaupnostjo informacij na eni strani, po drugi strani pa ne smemo zmanjševati učinkovitosti tega inštrumenta z prekratkimi roki, eh, oporočanju in tako naprej. Mislim pa, da smo na dobri poti do kompromisa. Sveda obstajajo tu in tam še kakšne malenkosti tehnične narave. pa tudi nekaj vsebinskih popravkov še potrebnih. Še nek pomemben element bi rad omenil. Infrastrukture pri decentralizirani oskrbi z energijo. To ni bilo upoštevano. Seveda ni potrebno, da bi vsak najmanjši projekt moral uh, o vsem uh, poročati, ampak komisija bi pri zbiranju podatkov že morala poznati tudi de decentralizirane projekte, nacionalne projekte. E, komisija mora imeti celoten, celosten pregled nad eh, evropsko infrastrukturo, eh, energetsko infrastrukturo. To je naš cilj. Včeraj smo z poročevalko in poročevalki v Senci govorili o potrebi potem, da bi vključili tudi energetsko infrastrukturo, ki je zunaj meja Evropske unije, ampak ki ustvarjajo uh, energijo za Evropsko unijo. To, um, bi bilo um,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 te infrastrukture morajo biti zato jasno definirane. To je eh, tudi glavna tema mojih predlogov sprememb. Gre za definicijo energetske infrastrukture. Ta definicija še ni popolna govori, govora je o radioaktivnih uh, odpadkih in tako naprej, ampak predlog spremembe 36, naprimer, tam bi lahko bili omenjeni tudi drugi odpadki, CO2, biomasa ali pa tudi radioaktivni odpadki. Zato potrebujemo širšo, univerzalnejšo definicijo. In potem skladiščenje, tudi na to temo sem uložil predlog spremembe. Če si ogledamo eh, torej vse te predloge sprememb, Mislim, da tukaj imaš še kakšen element še manjka. Hvala lepa, gospod Marinesko. Eh, mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălean pentru efortul pe care l-a făcut uh, de a integra amendamentele diverse. Hvala, najprej bi se želel zahvaliti eh, gospej Valean za to, da je upoštevala mm, predloge sprememb, ki so jih uložile različne politične skupine in da je sestavila kompromise. EPPED je podpira številne eh, kompromisne predloge sprememb. in eh, menim, da je končno besedilo takšno, da ga lahko sprejmemo. Imam pa nekaj pripomb. Komisija mora sestaviti poročilo o trenutni situaciji in o energetskih perspektivah Evropske unije vseh nekaj let. In če želi to narediti, potem potrebuje konkretne podatke, zato da lahko na podlagi teh izvede svoje analize. Hkrati pa zaupajo tudi določbe na področ, eh, glede zaupnosti podatkov. Razmisliti moramo o tem, kako komisija objavlja svoje podatke. Zaprosili smo eh, eh, Zauzemamo se za podatke na nacionalni ravni. Na ta način eh, občutljivi komercialni podatki ne bodo ogroženi. Zato se zauzemamo za to, da bi zbirali podatke na nacionalni ravni. Prav tako je pomembno, da je tudi predstavitev podatkov jasno določena. Potem se omenja posebno telo v besedilu. In mislim, da je potrebna definicija, da bo jasno, o katerih telesih govorimo ali oziroma katera bodo pristojna za sestavo te analize. Prav tako mislim, da moramo zasledovati eh, eh, projekte naložb, tudi projekte v tretjih državah, ki vplivajo na varnost oskrbe z energijo v Evropski uniji, ki vplivajo na eh, energetski trg kot takšen. Želimo vedeti, kaj se dogaja v tretjih državah, če to vpliva na Evropsko unijo. In še zadnje. obdržati moramo formulacijo nizkooglično eh, gospodarstvo. To je pomembno, da to ostane v besedilu. Gospod Hubrecht, v imenu komisije. Zahvaljujem se odboru za zanimanje za ta predlog, zahvaljujem se gospi Valean za dobro delo, ki ga je opravila, da je toliko predlogov sprememb strnila v kompromisne predloge sprememb. za besedilo v desetih členih smo dobili skoraj 140 predlogov sprememb. Eh, torej, zato smo hvaležni gospej Valejan, da si je prizevala te predloge spremembe strniti. Eh, večina predlogov sprememb je spremljivih za komisijo. Eh, govorim o vsebini obvestila, analize, preglednost, tudi glede tega, kar je bilo rečenega o zaupnosti Kar se tiče obsega, bi pozdravili tudi razširitev na premok, na plin, na sekvestracijo in uh, ostalo. Danes zjutraj smo videli samo besedila kompromisnih predlogov sprememb in z veseljem ugotavljam, da uh, je petletno obdobje, preden se začne investicija, sedaj zagotovljeno. Gospa Valjan ima uh, sicer svoje pomisleke, ampak mi pozdravljamo kompromisen predlog, kakor še ne sedaj. Potem, kar se tiče širšega obsega. Eh, mislim, da bi povečanje obsega te direktive povečal tudi administrativna bremena, zato moramo biti tukaj previdni. Prav tako se moramo izogibati temu, da bi to uredbo spremenili v um, takšno, da bi se prekrivala z drugimi zakonodajnimi akti. Tukaj želimo predvsem zagotoviti jasnost informacij in poročanja. Torej, v glavnem smo zelo hvaležni, številne ideje so spremljive. Upamo, da bo tudi svet sprejel večino izmed teh predlogov, kar se tiče pravne osnove, pa Eh, imamo mnenje pravne službe in gospod eh, eh, In gospod Pibalk si je poslal pismo, mislim, da tudi vam, gospod predsednik, da so členi 337 in 178 iz, da sta to primerna člena za pravno podlago temu zakonodajnemu aktu. Še enkrat se zahvaljujem gospod, gospe Valean in pa vsem ostalim za njihova prizadevanja. Danke. Es gibt noch eine kurze Še gospod Balsa bi rád nekaj povedal. Főként jelentkeztem, azért bíztam, hogy függetlenként is szót kapok. Hvala, gospod predsednik, bil sem prvi, ki sem se javil k besedi. Eno vprašanje. Tukaj so bili razdeljeni kompromisni predlogi sprememb. Ali bomo glasovali o kompromisih ali o vseh predlogih sprememb? Glasovanje bo 4. februarja. Takrat bomo glasovali o kompromisih in s tem eh, bomo rešili tudi podlago tem kompromisnim eh, predlogom. Torej 4. februarja bomo imeli predlog, glasovalni seznam, kompromisi, če bodo ti sprejeti, bodo s tem nadomestili predlogo sprememb. Hvala. Potem naj povem, da podpiram kompromisne predloge sprememb. To, s čemer se nisem strinjal, ni v kompromisni predlogi sprememb. Potem je vse v redu. Hvala, predem damo še enkrat besedo poročevalki. Bi rad potrdil, da sem dobil pismo eh, komisarja Pibalksa, da sem pa dobil tudi informacijo o tem, da je pravna služba podprla naše tolmačenje eh, člena, torej takšno tolmačenje, kot smo si ga želeli mi. Gospa Valjan, še vi. Eh, Hvala, gospod predsednik. Samo par kratkih komentarjev v zvezi s tem, kar so povedali kolegi. Dvakrat se je pojavila zamisel, da bi vključili projekte, družb EU zunaj Evropske unije. S tem se načeloma ne strinjam. Imamo vprašanje ekstraterestrialnosti, pojavlja pa se tudi vprašanje, ali imamo infrastrukturo, ki je potrebna za to, da energijo zagotovimo za Evropo. In ta infrastruktura je že zabeležena, je že vključena v besedilo, zato dlje od tega ne bi šla. Moti me tudi obilica definicij ali razlag pojmov. Odločiti se moramo, ali je to pravo mesto, kako je povedal gospod Girek, za opredeljevanje infrastrukture, in ali dejansko želimo iti tako daleč, kako je navedeno v predlaganih predlogih sprememb. Morda bi to lahko pustili za kdaj drugič. Končati želim tako. Namen te uredbe, kolikor razumem komisijo, je ne spremeniti naložbe ne želimo vedeti, kaj se bo zgodilo naprej, zato da bi lahko spremenili naložbe. To je popolnoma nespremljivo za me. Še naprej bomo razpravljali in o tem glasovali februarja. Hvala. Hvala lepa. Naslednja točka je točka 24, poročilo o beli knjigi komisije, prilagajanje podnebnim spremembam, Evropski okvir za ukrepanje. Gospa Matija se je poročevalka, in potem bodo spregovorili tudi drugi poslanci. Hvala lepa, gospod predsednik. Potrdim lahko, da naša portugalska tradicija tukaj dobro deluje. Želim se zahvaliti kolegom, ki so z mano razpravljali o tem poročilu. Imeli smo že prvo izmenjavo mnen. O, se upravičujem, to je prva izmenjava mnen in veselila se bom vaših komentarjev. Slišala pa sem že nekaj komentarjev svojih kolegov. Predvsem pa želim čestitati komisiji za sprejem te pobude. To je bela knjiga o ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe in to je zelo pomembno, še posebej danes in v kontekstu, v katerem se nahajamo. Vedno bolj si moramo prizadevati za okrepljeno sodelovanje. Kaj te podnebne spremembe so globalen pojav, vendar imajo različne vplive na različne regije. Ne smemo pozabiti naslednjega. Ta bela knjiga se posveča ukrepom za prilagajanje. Težko je v teoriji ločevati blaženje in prilagajanje, Zato bom komentirala tako blaženje kot tudi prilagajanje. Želimo seveda rešiti negativne vplive podnebnih sprememb, vendar ta bela knjiga se posveča predvsem naslednjemu. Podaja specifične predloge v zvezi s tem, kar komisija počne na področju raziskav, industrije in energije. V svojem poročilu torej ne grem preko sporočila komisije in ne posegam v pristojnosti odbora za okolje. Ne želim biti predolga, želim se posvetiti samo nekaj točkam, ki se mi zdijo ključnega pomena. Prvič, kar zadeva infrastrukturo. Vedeti moramo, da bodo podnebne spremembe močno vplivale na našo infrastrukturo, še posebej kar zadeva dobavo in dostop do virov energije, tudi kar zadeva obstoječo infrastrukturo. Morali jo bomo prilagoditi in to bo vodilo v visoke stroške. Tukaj dajem prvi poziv komisiji in državam članicam. V svojih nacionalnih akcijskih načrtih morajo zagotoviti podatke ne samo o stroških infrastrukture, ampak tudi o porazdelitvi teh stroškov. Opozarjam vas tudi na naslednje. Okrepiti moramo ukrepe in jih tudi vključiti v nove industrijske sektorje. Okrepiti moramo varnost in proizvodnjo energije. Okledati si moramo tudi ekološke standarde za nove zgradbe. Komisija to preučuje, saj predlaga evro oznake pri gradni zgrad, vključno z industrijskimi zgradbami. Treba si ogledati okoljske vplive teh zgradb, upoštevati pa je treba tudi strateške okoljske ocene. Vse to je pomembno. Kar zadeva dobavo energije in dostop do energije, mislim, da je tukaj treba poudariti, da je ti dve razsežnosti treba obravnavati na podlagi solidarnosti držav članic. Solidarnost držav članic je pomembna, vendar Evropska unija mora spodbuditi tudi celovite spremembe v naših energetskih politikah. Okrepiti moramo uporabo obnovljivih virov energije, obenem pa moramo storiti tudi vse za to, da bi zagotovili ustrezno zakonodajo za nov energetski načrt do junija letos javni in zasebni sektor nam morata pomagata, pomagata, pomagati krepiti energetsko učinkovitost, vendar države članice morajo zagotoviti tudi možnost za tehnološko sodelovanje. Upoštevati pa moramo tudi nacionalne akcijske načrte, ki so zelo pomembni na področju energetske učinkovitosti in na področju obnovljivih virov energije. Ogledati si moramo tudi ukrepe za gospodarsko prilagajanje, podnebne spremembe vplivajo na gospodarsko rast in na gospodarski razvoj in teh vplivov pogosto ne upoštevamo dovolj. Na voljo morajo biti torej sredstva za to, da se bodo naša gospodarstva lahko prilagodila podnebnim spremembam. In ta sredstva ne smejo biti omejena samo na dobiček iz ETS ogledati si moramo tudi druge gospodarske vidike v zvezi z belo knjigo, kar se teva blaženje podnebnih sprememb. In v zvezi z raziskovalnim območjem. Dve področji sta zelo pomembni. Prvič. Okrepiti moramo javne naložbe v raziskave na področju mednarodnega sodelovanja in tudi v kontekstu okvirnega programa, ki je pravkar v pripravi. To je področje, kjer lahko dosežemo veliko napredka, področje mednarodnega sodelovanja seveda tudi koriščenje skladov za raziskave v državah članicah. To je zelo pomembno. Sredstva morajo biti porabljena tako, da lahko okrepimo svoje delo v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb. Komisija in države članice morajo skupaj si izmenjevati informacije, zato da bomo lahko izboljšali dostop do podatkov v zvezi s podnebnimi spremembami. Končala bom tako. Zelo pomembne so pobude na lokalni ravni. To mora biti del naših prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam. Preučiti moramo vidike bele knjige, ki zadevajo naš odbor, torej vidiki podnebnih sprememb, blaženja, kar zadeva industrijo raziskave in energijo. Veselim se že vaših komentarjev. Gospa Jordan Cisel. Ja. Hvala lepa in uh, hvala poročevalki, uh, ker je um, lepo predstavila svoje poročilo. Uh, Eh, strinjam se z njo, ko pravi, da potrebujemo okrepljeno evropsko sodelovanje in da je torej eh, evropski pristop k prilagajanju potreben. Strinjam se z njo, eh, ko je govorila o pomenu nacionalnih akcijskih načrtov, o tem, kako zelo ranljiva je in pomembna je energetska infrastruktura. In strinjam se tudi s tem, ko opozarja na ekonomsko računico, namreč o tem, da moramo ukrepati prej, kajti kasneje bodo računi bistveno večji in tu opozarjam tudi na medgeneracijsko odgovornost. Ehm, bi pa rada, da našemu mnenju, ki ga bomo poslali v odboru za okolje, dodamo še, damo še nekaj poudarkov, um, s področji, za katere je odgovoren naš odbor in da se še bolj posvetimo uh, prav prilagajanju. Pri tem se, bom, se opiram predvsem na to, kar je bilo podano v predlogu poročila, kajti sedaj je poročevalka že omenjena nekaj stvari, ki po mojem mnenju v samem mnenju še manjkajo predvsem mislim, da moramo poudariti ranljivost infrastrukture nasploh. In tu moramo posvetiti posebno pozornost eh, z naše strani tisti infrastrukturi, ki je pomembna za delovanje skupnega notranjega trga. Torej ne le energetski infrastrukturi, ampak tisti infrastrukturi, ki je pomembna za delovanje skupnega notranjega trga. Na področju energetike je že bilo omenjeno, eh, eh, je bila omenjena infrastruktura, potem je tu še področje prometa. Eh, recimo, zelo pomemben je vpliv eh, močnejših vremenskih pojavov na železnice, kajti tu gre za, za vpliv na spremembe lastnosti, na utrujenost materijala in to bi moralo biti vključeno tudi eh, pri transportu. Potem je recimo eh, ranljivost telekomunikacijskih omrežij. Vse, na vse to omenim, da bi morali tudi v našem mnenju opozoriti. Potem druga stvar, vpliv eh, podnebnih sprememb na industrijo, ter še posebej na mala in srednja eh, podjetja. Recimo njihova ranljivost v primeru poplav, nedelovanja infrastrukture, ki sem jo pravkar omenila. Eh, in tu moramo razmisliti o obstoječih standardih ali in kako jih je potrebno nadgraditi. Razmisliti moramo tudi o ukrepih, podpornih ukrepih industriji in podjetništvu potem menim, da moramo razmisliti tudi o razvoju finančnih storitev, primernih zavarovanjih, da se bodo lahko podjetniki tudi ustrezno zavarovali. Potem za uspeh na področju adaptacije je zelo pomemben, pomembno delovanje globalnega satelitskega sistema in na to moramo opozoriti v svojem mnenju. Eh, naprej, poročevalka je že omenila osmi okvirni raziskovalni program, Eh, mislim, da moramo tu zagotoviti ustrezno sinergijo vseh raziskovalno-razvojnih inštrumentih in temu bi dodala delovanje EIT-ja, se pravi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Kar se financiranja tiče, vem, da je to še vroče vprašanje in zaenkrat bi dala samo svoje mnenje, da moramo paziti, da govorimo o poročilu, ki govori o prilagajanju na podnebne spremembe, vendar menim, da moramo biti v Uniji vsega, da moramo v Uniji več finančnih sredstev posvetiti um, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov kot pa prilagajanju. In ob koncu bi postavila samo še vprašanje eh, Evropski komisiji, namreč v beli knjigi govori o ustanovitvi usmerjevalne skupine um, in ta skupina naj bi bila ustanovljena septembra 2009. Mene zanima, ali je bila odločitev o tem že sprejeta, kako je skupina sestavljena, kakšne so njene pristojnosti in kako je vključeno sodelovanje eh, Evropskega parlamenta pri delu skupine. Hvala. Danke, kolega Žado. Hvala. Gospod Žado, prosim, da se poskusite umiti na dve minute.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 postopek izdajanja dovolilnic za gradnjo, to je zelo zanimiva ideja. Infrastruktura je seveda lahko ranljiva, ampak celoten sistem je lahko ranljiv. Razmislimo naprimer o Franciji. Pojavljajo se resne suše in Francija je odvisna od jedrskega sektorja in od sektorja hidroelektraren. Zato se lahko na tem področju soočamo z velikimi težavami. Razširiti moramo razmišljanje o združljivosti prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam. Združiti moramo prizadevanja in politike. Seveda ne smemo govoriti tukaj o kmetijstvu, ampak podoben pristop mora veljati za kmetijstvo. Omenili ste promet in energijo, vendar pogledati moramo celoten sistem, ali je to združljivo s podnebnimi spremembami. Imam pa še eno zelo zanimivo točko, namreč države članice bi morale imeti nacionalne načrte za prilagajanje. Ti načrti bi morali biti objavljeni in vključiti je treba vse akterje v boj proti podnebnim spremembam. In še zadnja stvar, v svežnju za podnebne spremembe smo vključili politično zavezo. Poleg dobička zaradi dovolilnic ETS, naj bi nekaj sredstev namenili tudi blaženju podnebnih sprememb. V svoji resoluciji bi morali opozoriti na to zavezo in pozvati tudi, da se je držimo. Tudi zavez iz Krmhavna ne smemo pozabiti namreč, da bi čim prej začeli pomagati državam članicam pri blaženju podnebnih sprememb. Hvala, gospod Skula Kakis. Skila Kakis. Adaptation... Hvala, gospod predsednik. Prilagajanje je neizogibno. Podnebne spremembe za naslednjih 30 let so že določene. Znanstveni podatki nam to kažejo. Torej, za naslednjih 30 let so podnebne spremembe že določene. Vendar ne vemo natančno, kaj se bo zgodilo. In če si ogledamo belo knjigo komisije, prednostnih nalog ni imeti moramo časovni okvir tega, kaj pričakujemo in kakšne bodo naše prednostne politike. Ne vemo, kaj se bo zgodilo čez sto let in to se razlikuje od tega, kar se dogaja danes. Sedaj moramo začeti izvajati dejavnosti prilagajanja in sicer ta trenutek. Potrebujemo prednostne naloge, časovnico, zato pa so potrebne dodatne raziskave, kajti pojav je zelo negotov. Te raziskave morajo biti izvedene na evropski ravni, kajti ni nobenega smisla, da to izvajamo na ravni držav, kajti imamo ekonomije obsega, če to izvajamo na evropski ravni. Mislim, da bi to moralo biti vključeno v poročilo. Sedaj, kar zadeva več sredstev za prilagajanje oziroma blaženje kot prilagajanje. Vprašanje v zvezi s tem ni. 99 odstotkov sredstev je namenjenih prilagajanju oziroma blaženju in manj kot en odstotek prilagajanju. Ne gre za vprašanje, kako bomo to uravnovesili, ampak ali bo na voljo sploh kaj sredstev za prilagajanje, ki je neizogibno v tem trenutku. Hvala, sedaj dajem besedo komisiji. Ne vem sicer, kdo želi kaj na kratko povedati povedati? Nihče? Komisija, prosim. Ja, imam zdaj svoj. Daj vam besedo. Um, you, the... Hvala, gospod predsednik, da ste mi dali priložnost spregovoriti. Zahvaljujem se odboru za zelo dobro razpravo o prilagajanju. Podali ste pomembne točke na najbolj pomembnih sektorjih. Omeniti želim naslednje. Bela knjiga vsebuje več kot 30 ukrepov, ki naj bi se izvali v vseh štirih stebrih. V prvi fazi štirje stebri so ukrepitev znanja, drugo je povečanje integracije, tretjič je oblik, odkrivanje najboljših politik in četrto je ukrepitev mednarodnega sodelovanja. Največ dela se sedaj opravlja v zvezi z prvim stebrom, torej z podlago znanja lahko vam omenim nekaj vprašanj v zvezi z stroški prilagajanja, ki so bili večkrat omenjeni. Več raziskovalnih projektov poteka, naprimer projekt preučevanja stroškov podnebnih sprememb. Tam preučujemo stroške prilagajanja v različnih sektorjih in komisija ima več študij. E, v eni preučujemo metodologije ocenjevanja stroškov prilagajanja in druga študija je namenjena specifično stroškom prilagajanja v energetskem sektorju. Tudi Evropska okoljska agencija izvaja študijo stroškov prilagajanja, to bo vključeno v njihovo poročilo. Kar zadeva vaše vprašanje usmerjevalne skupine prvi sestanek je bil konec lanskega leta in prvo zasedanje skupine naj bi bilo čez nekaj mesecev. Hvala še enkrat za vaše komentarje. Upoštevali jih bomo. Hvala. Danke. Möchte Frau Matthias noch was sagen? Bitte. Gospod Matijas, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Ne želim biti predolga, zahvaliti se želim vsem tistim, ki so podali svoje komentarje. To so bili zelo pomembni, dobri komentarji. Mislim, da ne bom imela težav pri vključevanju teh komentarjev v osnutek svojega mnenja. Upam, da bodo kolegice in kolegi predložili predloge sprememb s čimer bomo izboljšali moj dokument. Postavili ste tudi nekaj zanimivih vprašanj. Pripričana sem, da bi nekaj teh vprašanj lahko oblikovali kot predloge sprememb k mojemu dokumentu. In sedaj, kar zadeva splošne poteze tega poročila. To mnenje naj bi pripravil ta odbor, tudi odbor za promet in odbor za kmetijstvo. Zato sem se odločila, da bom v svojem mnenju ostala v okviru pristojnosti tega odbora. Želim se zahvaliti vsem za njihove komentarje. In seveda obstajajo določe ome, določene omejitve v zvezi s tem, koliko lahko ukrepamo, vendar ta mnenja so imajo svoje omejitve, lahko so dolge, naprimer, le toliko in toliko, zato se zahvaljujem sekretarjatu za njihovo pomoč pri pripravi tega mnenja. Hvala. Hvala. 2. februar je rok za oddajo predlogov sprememb in sicer ob 12.25. 25. Kmetijstvo EU in podnebne spremembe, gospod Susa Wagner. Presidente. Hvala lepa gospod predsednik. Odbor za industrijo je odboru za kmetijstvo poslal niz komentarjev v zvezi z poročilom gospoda Lafela. To je zelo dobro poročilo, kajti zelo natančno obravnava vsa pomembna vprašanja. Naši predlogi so naslednji. Prvič, komisijo pozivamo, da več proračunskih sredstev nameni raziskavam in razvoju, zato da bi poskrbeli za izboljšave na področju okolja in podnebja in sicer na naslednjih prednostnih področjih. Prvič, proizvodnja in uporaba biogoriv poročilo gospoda Lefola nam daje specifične podatke in potem proizvodnja in uporaba umetnih gnojil ter obdelava kmetijskih odpadkov. To so torej priporočila za poročevalca. Drugič. Pripričani smo, da je bolj razširjena uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije takšna, da bi lahko izboljšala več faz proizvodnje. Tako bi lahko izboljšali tudi upravljanje in povišali stopnjo proizvodnje. To bi zmanjšalo toplogredne pline in zmanjšalo tudi porabo energije. To so torej naši predlogi k zelo dobremu, dobro strukturiranemu poročilu gospoda Lefola. Želim dodati še nekaj, kar verjetno veste, namreč rok za predloge sprememb je 2. februar, zato lahko predložite predloge sprememb, ki spremenjajo ta osnutek mnenja, ki ga bomo poslali odboru za kmetijstvo. Gospa Podimata. Hvala lepa, gospod predsedniki. Zahvaljujem se poročevalcu in podati tudi nekaj komentarjev kot poročevalko v senci. Nobenega dvoma ni, da so podnebne spremembe na dva načina povezane s, oziroma kmetijstvo povezano s podnebnimi spremembami na dva načina. Prvič, kmetijstvo prispeva k izpustom CO2, prispeva 9,2 odstotka emisij CO2 v Evropski uniji. To je en vidik. Po drugi strani pa nam lahko kmetijstvo pomaga tudi pri blaženju podnebnih sprememb. Zelo veliko lahko prispeva, naprimer, tako da omeji svoje izpuste CO2, potem z CCS, z zajemom in shranjevanjem oglika in kako je povedal poročevalec, to lahko pomaga tudi na področju trajnostnih in obnovljivih virov energije. Zato lahko kmetijstvo torej zelo veliko prispeva. Nihče ne dvomi, da bo kmetijski sektor moral slediti splošnemu trendu v EU in si prizadevati za nov trajnosten in um, zelen razvoj. Zato moramo zadeti pravno, ravno, pravo ravnotežje med potrebo po spodbujanju okoljske razsežnosti kmetijstva, po drugi strani pa moramo spodbujati tudi konkurenčnost in trajnostno sposobnost preživetja tega sektorja. Če želimo doseči to ravnovesje, potem moramo pri oblikovanju politik upoštevati To, kar sem omenila na začetku. Namreč po eni strani kmetijstvo negativno vpliva na okolje, po drugi strani pa ima potencial, da veliko prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Prvi vidik, torej negativni vpliv pod, uh, kmetijstva na podnebne spremembe, tukaj pa želim spomniti na naslednje. Veliko pritiska je na kmetijstvo, zaradi liberalizacije, politik trgovanja in dejstva, da se kmetijsko prebivalstvo zmanjšuje, ljudje zapuščajo podeželje. To seveda vpliva na pridelke, izkoriščenje zemlje in tudi na količino pridelkov. Razvoj gozdarstva in sečnje je tudi pod vplivom. Sama prihajam z juga Evrope, In tam vpliv žal ni enak. Od, to je odvisno od države članice. Mislim, da so podnebne spremembe bolj vidne v nekaterih državah Evropske unije in to je še posebej otipljivo na jugu in, na ju, in v južni Evropi. Naj sklenim takole podati želim nekaj komentarjev v zvezi z drugo razsežnostjo, ki sem jo omenila, namreč potencijalni prispevek, ki ga lahko kmetijstvo doda k boju proti podnebnim spremembam. Kakor veste, obstaja razprava o tem, da bi razširili obseg ETS-a na zemljsko uporabo in gozdarstvo. Mislim, da je to zelo pomembno, to bi morali natančno preučiti in Upoštevati moramo tudi to, da potreba po finančni podpori obstaja. Kakor pravi naš poročevalec, mislim, da moramo združiti in spodbujati potencial biogoriv. Kmetijstvo moramo povezati s tem 20-odstotnim ciljem uporabe obnovljivih virov energije do leta 2020. Kolegica Tikal.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 Kmetijstvo je prizadeto zaradi podnebnih sprememb, lahko pa vpliva na podnebne spremembe, naprimer kar se tiče emisij. Velika tema je naprimer kakovost pitne vode. To je zelo povezano tudi z našim načinom kmetijstva in pa s snovmi, ki jih uporabljamo. Zato mislim, da bi morali to nujno analizirati. Kakšen je vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo? Imamo številne regije v Evropi, ki bodo na zadnje postale puščave. Naprimer v Romuniji imamo regije in te regije se širijo, ki so postale povsem opustošene, če pomislimo na sisteme preskrbe. Potem je to prioriteta za tiste države, kjer vlada velika suša in preprečiti moramo krizo hrane za evropsko državljanstvo. Zato je ta tema tako zelo pomembna. Ta odbor bi moral odboru za kmetijstvo podati stališče, ki se osredotoča na raziskave in tehnologijo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 Poročevalec v odboru za kmetijstvo je sestavil zelo dobro poročilo. Kaj lahko pripomnimo? Pozitivno je treba povdariti, da mora kmetijska proizvodna prijiti na obnovljive vire energije. In to je nedvomno zelo pomembna točka. Potem pa bi imel nekaj vprašanj v zvezi z priporočili, ki smo jih tukaj slišali. Govorimo o biogorivih. V zvezi s tem poteka ta hip zelo široka razprava in naš odbor bi moral morda nekoliko natančneje povedati, katera so tista goriva, v zvezi s katerimi bi morali okrepiti raziskave. Prva generacija namreč ni bila prav uspešna. Torej, gre za to, Eh, da bi določili, katera biogoriva bi morali bolje podpreti. Potem pa gre še za, goriv, za gnojila. Poročevalec govori o trajnostnih gnojilih, ampak pri tem ni povsem jasno, kaj to pomeni trajnostno v tem kontekstu. Cilj je, da bi morda morali omejiti vlogo gnojil, ki, so, ki temelijo na kemičnih snoveh. Torej, znižati bi morali uporabo kemičnih gnojil. Kmetijstvo bi morali vključiti v raziskave, zato da bi raziskave šle v pravo smer in da bi lahko izsledke kar najhitreje uporabili in v sklepih poročila Lefol je zapisano, da kmetijstvo emitira le malo CO2. -ja. Morda bi moral naš odbor ta koncept nekoliko razširiti tudi na agroživilsko industrijo. Jogurt, naprimer, opravi dolgo pot pri svojem prevozu, torej od proizvodne do napolnitve v lončkih. In na tem področju nastajajo velike emisije CO2. -ja. Torej, prevoz in pa razdelitev ter segmentacija kmetijske proizvodne, to so pomembne točke, ki bi jih lahko še povdarili. Morali bi imeti krajše razdalje, to bi morali spodbujati, zato da bi bila proizvodna manj segmentirana in da bi emitirala manj CO2. -ja.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 namreč, da bi več proračunskih sredstev namenili proizvodnji biogoriv. Podpiram tudi to, da bi morali ta sektor še razširiti. Pri tem pa moramo upoštevati okoljske standarde in ohraniti moramo ravnotežje med trajnostjo in donosnostjo. Prepričan sem, da bomo tu tesno sodelovali in da bomo uspešni. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo še predstavniku komisije, gospod Ris. Komisija, prosim, se želite oglasiti? Ne? Da? Da vem, kdo je odgovoren za to področje. No, kdo je odgovoren za podnebje? Vsi. Preveč vas je. Ali pa imamo zopet težavo z mikrofonom, tako kot zjutraj? Da, da, tehnične težave. E, Rada bi povedala, podarila to, kar je povedal že kolega o pretekli točki. Komisija je z veseljem prisluhnila temu, kar ste tukaj povedali. Delamo na številnih vprašanjih, ki ste jih omenili, kajti tukaj gre za bistvene teme. Rada bi povdarila, da je komisija izdelala dva delovna dokumenta leta 2009 in prilagoditev, torej prilagoditev in pa olajšanje eh, na kmetijstvu vključ, vključili smo tudi vse zainteresirane strani. S tem bomo nadaljevali. Odeležili se bomo tudi a, pri delovni skupini, ki dela na beli knjigi, kar se tiče kmetijstva. Vključili bomo naprimer trajnostna goriva, pomagali bomo kmetovalcem, da bodo razumeli vse izzive, tveganja. A, pod, vpliva podnebnih sprememb, povedali jim bomo, kako, kakšna je pomoč na področju kmetijstva. Ta hip pripravljamo naslednjo skupno kmetijsko politiko za obdobje po leto 2013. O skupnem kmetijski politiki imamo že ta hip številne ukrepe, ki lahko pomagajo državam članicam in številne države članice in regije v Evropi že uporabljajo te ukrepe. Če izberem samo en primer, naprimer na področju prve, druge ali tretje generacije bioenergije, torej biomase. Nekateri kmetovalci že prejemajo pomoč za to, da proizvajajo bioplin. In tukaj nam gre zelo dobro kajti omejujemo emisije, pomagamo kmetovalcem za to, da lahko proizvajajo energijo in pri tem dobijo nekaj eh, dodatnega dobička. Seveda pa potrebujemo čas, da jim razlagamo, Imamo pa tudi druge izzive, naprimer proizvodnja hrane in sicer po ceni, ki si jo državljani v Evropi in drugod lahko privoščijo. Nedvomno nas zelo zanima vse, kar boste dodali k poročilu gospoda Lefole in sodelovali bomo s parlamentom v zvezi z vsemi temi vprašanji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Suza Wagner, želite še kaj dodati? Bojdoži. Hvala lepa, gospod predsednik. Strenjam se z pripombami, ki smo jih slišali. Številni kolegi so podali svoja mnenja. Strenjam pa se tudi s tem, kar je povedala predstavnica komisije. Vse to so bile dobro utemeljene pripombe in nedvomno odlično sodijo k tej temi in pa poročilo gospoda Lafola. Dobro pa se skladajo tudi z stališčem našega odbora. To, kar ste pripomnili, bo morda privedlo k temu, da bom nekatere obeseditve v svojem stališču še prilagodil do 2. februarja lahko vnašate predloge sprememb. Nekatere konkretne vidike bomo morda še prilagodili. Potem pa bo naš odbor izdelal končno stališče. Hvala lepa. Torej, povedali smo vse. Lahko prejdemo k naslednji točki dnevnega reda. Kolega je že omenil rok za odajo predlogov sprememb naslednji teden. Torej, naslednja točka 26, upravljanje interneta, naslednji koraki. Znova ima besedo kolega Sosa Wagner. Program ima kar v svojih rokah in znova je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Žal mi je, da vam moram iti danes tako na živce. Ampak dobil sem pač nalogo, da izdelam poročilo o upravljanju interneta. In v tem eh, poročilu izražam svoje mnenje o sporočilu Evropske komisije. To je precej zapleteno. Vse, kar je povezano z internetom, vseboje številne probleme. Internet uporabljamo v svojem poklicnem življenju in internet vsebuje številne podrobnosti, ampak ni treba, da spregovorimo o vseh internetnih problemih. Ta hip gre samo za upravljanje interneta. Gre torej za to, kako bi lahko upravljali spletni svet in kako bi na pravilen način izvajali to upravljanje. Zato gre tukaj pravzaprav v tem stališču. Govoril sem s poročevalci drugih političnih skupin za gospo Kor Merin, za gospod Trautmann, za gospodom Van Nistelrojem, za gospodom Beletom iz odbora za kulturo. V Strasburgu smo se srečali in srečanje je bilo zelo koristno. Predložil se osnutek poročila in kolegi so podali svoje pripombe v zvezi s tem. To bom seveda upošteval, ko bom izdelal svoje stališče. Ne bom predolg, predolg danes, pomembno mi je, da slišim vaše mnenje, pa vendarle bi rad na kratko dejal, zakaj gre pri problematiki upravljanja interneta. To je inštitut za enkratno eh, pravno strukturo. ICANN je angliška kratica za to. To je inštitut ameriškega oziroma kalifornijskega prava, kajti ICAN ima sedež v Kaliforniji in to je sedež oziroma centralno mesto, ki podeljuje internetna imena in internetne naslove. Sobre todo eso. Yo eh, ya adelanto que también Razmisliti moramo, ali je to prava pot. Kar se tiče same organizacije, se s tem strinjam, ampak način, kako ta organ je povezan z ameriško vlado, o tem pa bi morali govoriti. Mislim, da potrebujemo novo pogodbo. Toda to organizacijo bi morali odpreti. Če ima namreč ta organizacija v rokah tako pomembno stvar, kot je podeljevanje eh, IP naslovov in pa spletnih domen, potem je seveda to povezano tudi z javnimi posledicami. To zadeva namreč celotno človeštvo. Ampak vse upravlja ena organizacija, to je pravzaprav zasebna organizacija, ki jo nadzira ena država, namreč ZDA. In Zato bi si morali evropski organi to stvar pogledati in razmisliti o tem, ali ne bi bilo dobro, če bi ta upravljalska stran IKANA postala nekoliko bolj pluralistična. In s tem se ukvarjamo o tem stališču. Poiskati moramo torej način, da bi to odprli. Izdelal bom stališče, bil pa vam bi zelo hvaležen, če bi podali svoje pobude in predloge v tem odboru. Torej, najti moramo način, da bo Evropa bolje zastopana v upravi te javne dobrine za človeštvo. Potrebujemo večstransko obliko nadzora in to bi morali tudi okrepiti. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno tudi sledeče. Upoštevati moramo upravljalski forum v Egiptu. Je bila zadnja seja in ta internetni upravljalski forum moramo ohraniti. Toda organi in parlament morajo podati izjavo, uprit temu forumu. Internet vpliva na naše življenje. To velja tako za družinsko, zasebno, kot za poklicno življenje. Internet pa je tudi kraj, kjer se srečujejo pomembni javni interesi, z pomembnimi zasebnimi interesi in internetu je uspelo ta dva interesa združiti, torej poklicni in zasebni interes. V Egiptu je bilo rečeno, da bi se morale v delo vključiti tudi evropske inštitucije. Internet je nekaj posem novega in ta upravljavski forum je videti, da zastopa različne interese in to je nekaj enkratnega. In v resnici bi morali začeti obravnavati ta problem. Gospa Trautmann je v svojem poročilu na zadnji seji odbora dejala, da se bo ta forum sestav po koncu poletja, oktobra, novembra v Litvi. In dobro bi bilo, če bi Evropski parlament do tistega trenutka izdelal svoje stališče do internetne uprave in pa eh, tudi stališče o samem forumu. In tako bi lahko eh, šli predstavniki Evropske unije na ta forum s temi stališči. Že vnaprej se zahvaljujem za pobude, pripombe in predloge. 17. marca bomo organizirali posvet strokovnjakov in prijatelje in kolege prosim, naj mi imenujajo imena oseb, ki bi bile pripravljene nastopiti kot strokovnjaki na tej seji. Mm. Hvala lepa, kolegica Trautmann. Merci, monsieur le, le président. Je voudrais exprimer. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi povedala poročevalcu Sosi Wagner, da sem mu zelo hvaležna. Hvaležna se vsem kolegom, ki se zanimajo za to vprašanje in ki so poročevalcu pomagali kot poročevalci v senci pri izdelavi tega poročila. Pri svojih navedbah bi se rada osredotočila na časovnico in pa na časovno obdobje. V tem obdobju eh, mora konferenca v Vilniusu postati uspeh. V Atenah pred kratkim smo izražili svoj interes Dejali smo, da bi moral biti internet dostopen vsem. Hkrati pa moramo zastopati tudi naše evropske vrednote. Na neformalnem srečanju so bili eh, tudi predstavniki španskega predsedstva in Evropske komisije. Kolegi nam tudi redno poročajo o nadaljevanju dela in pa o pripravah na organizacijski odbor prihajajoče konference 29. in 30. aprila bo sestanek platforme državnih organov, nacionalnih organov, Tam bodo tudi predstavniki Sveta Evrope in pa Evropskega parlamenta. Ta eh, sestanek bo potekal v Madridu v času španskega predsedstva. Španske kolegi so nam dejali, da Španija do sedaj še ni določila, na kateri ravni bo potekal ta eh, sestanek oziroma kako bi potekal ta internetni forum. Želimo, da konferenca v Vilniusu postane pomemben dogodek. Kajti tukaj bo šlo za pomembne stvari, kot je sprememba ikana. Če želimo to doseči, je pomembno, da špansko predsedstvo se posvetuje z državami članicami in da v okviru teh posvetovanj prioritetno obdeluje tudi to točko. Pomembno je tudi za nove države članice. To je pomembno tudi za afriške države, ki jih moramo tudi zastopati. Za vse to smo se zauzemali na pretekli seji. V Vilniusu bi morali organizirati delavnico, ki bi se ukvarjala s sodelovanjem med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Tam pa bi morali biti prisotni oziroma organizirati bi morali tudi sodelovanje z predstavniki afriških parlamentov. Srečali smo se z delegacijo zahodnoafriških držav in ta delegacija je dejala, da jo zelo zanima ta pobuda Evropske unije. Torej, v pripravah bi lahko storili dve stvari. Eden naših kolegov bi lahko 9. februarja spremljal komisijo v Ženevi, kjer bo pripravljeno srečanje za to konferenco v Vilniusu, potem pa bi morali imeti tudi pripravljeno srečanje za predstavnike nacionalnih parlamentov. Zato, da bi lahko ta delavnica v Litvi potekala pod kar najboljšimi pogoji. To bo torej septembra. To je torej moje mnenje. Sedaj smo ob koncu poti. Pomembno je tudi to, da pogajalske smernice uveljavimo tudi v svetu. Kar je nam pomembno, je to, da je internet pravni subjekt in v svetu Evrope smo spregovorili tudi o pravnih zadevah. Tukaj gre za zagotavljanje varnosti in pa o pravici do zasebnosti. Gre tudi za kibernetični kriminal. To so teme, ki so pomembne za Evropo. Če bi torej lahko sodelovali z nacionalnimi parlamenti v zvezi s temi vprašanji, s temi pravnimi vprašanji, bi lahko pridobili tudi več vpliva na mednarodni ravni. Hvala lepa. Kolega von Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. <clears throat> Graag. Eh... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi podporil to, kar je povedal gospod poročevalec. Torej, omejil se je na vprašanja povezana z upravljanjem interneta. In mislim, da je že to kar obsežna naloga. Parlament in pa naš odbor morata biti obveščena o razvoju na tem področju. Morda imamo v parlamentu deset poslancev, ki vedo, kako je vse eh, med seboj povezano. Več jih verjetno ni. O tem je govorila tudi že gospa Trautmann. Torej, parlament je prejel predlog, ki se ukvarja tudi z pristojnostmi? To je pomembno vprašanje. To je sedaj zelo dobro predstavljeno. Morali pa bi podati sedaj eh, poziv eh, komisiji in državam članicam. Naj se neposredno udeležijo pri teh stvarih. Sprašujemo se, če bi ta upravljavski internetni forum forum, ki bi lahko začel sprejemati tudi odločitve. Parlament mora o tem razpravljati lahko rečemo, dobro, z nekaterimi stvarmi se strinjamo, drugih reči pa nočemo. Ko smo šli v Kopenhagen, so bila pričakovanja v parlamentu zelo visoka. Želeli smo si, da bi se naša načela prelila v zavezojoče dogovore, ampak vsi vemo, kakšen je bil izid v Kopenhagnu. In prav tako je pri znanosti. Tudi tu imamo vsi različna stališča. Poglejmo naprimer Kitajsko. Nekateri razumejo stvari tako, drugi drugače. Kitajska je morda zelo oddaljena od naših pogledov, tudi kar se tiče interneta. Pomembno je, da se v tem poročilu omejimo na določene stvari in pa predvsem na informacije. Tukaj ne gre za revolucijo. Tukaj gre za naše stališče do ikana, naprimer, in tako naprej. In to je najboljši način. Kaj nam bo prineslo? Če bomo številne stvari prenesli na vladne ravni, kjer se tudi ne bo nič zgodilo. Mislim, da bi morali biti ponosni na to, kaj smo določili v svežnju. Sploh ne potrebujemo nove razprave.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 v povezavi s tem, da bi Akon še bolj razširili. Že nekaj uh, mesecev ta več nima povezave z ameriško vlado. Se pa strinjam s tem, kar je bilo povedano. poskrbeti je za, potrebno za to, da branimo svoja načela. Seveda pa moramo biti previdni. Lahko imamo državni organ, ki bi zastopal interese, nekakšni združeni narodi interneta. trenutku imamo nek določen postopek za postopek z različnimi abecedami, se veste, naprimer kitajska abeceda, cirilica in tako naprej. Работата на цялото управление на домените. Благодаря. Данка. Gre torej za to, da moramo braniti javni interes. Gospa Tiko je naslednja. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc mai mult discuțiile. Vreau... Hvala lepa. Ne želim sedaj po nepotrebnem podaljševati razprav, ampak vseeno bi želela podariti nekaj. Torej gre za izredno pomembno evropsko temo in uh, parlament mora so odločati. Sedaj imamo torej pogodbo iz, um, torej imamo Lizbonsko pogodbo in to pomeni, da je Evropska unija dobila oziroma da so državljani dobili več pristojnosti. V zadnjih tednih smo imeli veliko razprav o pravicah, uporab, o pravicah uporabnikov interneta. Uh, In seveda ne smemo tukaj ehm, pozabiti na svobodo interneta. Parlament se mora z jasnim stališčem udeleževati v teh razpravah. Veliko pričakujemo od, komis od komisarke za digitalno agendo in uh, moramo se tudi udeleževati razprav. Želim si, da bi se udeležila vseh, eh, da bi bili udeleženi na vseh forumih in konferencah, ki imajo praviti za internetom. Ob koncu pa bi še čestitala poročevalcu. Zdaj pa še kratko stališče komisije, gospod Nivel. Hvala. Samo dvoje. Analiza Akona, ta to je privatna organizacija in uh, upravlja javno dobro. V dogovoru med Akonom in uh, ameriško vlado smo videli, da je sedaj bilo to prvič jasno zapisano. Torej, um, ameriška vlada se nekoliko odpira podpira, ampak najprej moramo pogledati, kako se bojo te zaveze resnično izpolnjevale in kako bo potem spoštovano javno dobro. In tukaj ne gre samo za vprašanje delničarjev v Akonu. Drugič, AGF. E Komisija in države članice podpirajo nasto, eh, nadaljevanje tega večplastnega eh, telesa in eh, veseli smo, da je nas parlament od vsega začetka v Atenah pri tem podpira in da je bila evropska prisotnost močna prisotnost, da je bila kriterij tudi za udeležbo drugih poslancev iz drugih držav članic.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 imeti seznama vseh točk, ki jih je potrebno tukaj obravnavati. Podpiram odprtost te razprave. AGF je prav gotovo um, koristen, tudi razprava o tem je koristna, ampak ne želim pretiravati pri institucionalizaciji. Kakor je povedal gospod Nistelroj, je samo malo ljudi, ki razume zadevo vsej svoji kompleksnosti. Če bi imeli to razpravo pred desetimi leti, potem bi rekli, da je internet v osnovi pojav, ki je namenjen akademski skupnosti, vendar pa se je razvil v nekaj popolnoma drugega. Skupnost ima svoja pravila, eh, o tem moramo razpravljati, ampak ne želim si, da bi se skupaj eh, preveč spravili v institucionalni okvir. V interesu nam je, da branimo javni interes, javnosti moramo prisluhniti, ampak ne smemo preveč posredovati tam, kjer stvari potekajo same po sebi. V imenu ECR bi želel prispevati tudi svojo lastno mnenje k temu posebnemu vprašanju. Hvala. Še poročevalec. Mm, Hvala samo na kratko. Zahvaljujem se kolegom za vse, kar so povedali. Najprej gospod Trautman. V Španiji bom poduzel korake, ki so potrebni za to, da razmislimo o tem, na kakšni ravni bi morala, bi morala potekati ta prireditev. Moramo pa seveda biti previdni, ko gre za vprašanje internetnega upravljanja in to bom tudi upošteval pri svojem poročilu. Hvala lepa, eh, hvala, torej želim vam prijetno popovdansko. Eh,